Dear colleagues, would you be so kind and sit down? Spoštovani kolegi, prosim, da zasedete svoje mesta, tako da lahko začnemo. Uh, Najlepša hvala. Nadaljujemo z današnjim sestankom. Najprej bi rad pozdravil vse goste na današnji javni predstavitvi glede vse Evropskega osebnega pokojninskega produkta. Sestanek se prenaša prek spleta. Kot veste, je sodišče Evropske unije pripravilo in predlagalo tudi vse Evropske osebni pokojni produkt, zato da bi podprli prihodek v času upokojitve in tako predvideli dodatne možnosti za naložbe in sicer prek eh, resolucije januarja 2016. Upam, da bomo danes izvedeli več o učinkih in praktičnih posledicah predlagane uredbe. Predlagali bi tudi nov koncept eh, na ravni Evropske unije. Uredba PEPP, e uredba vseevropskega osebnega pokojninskega produkta, je bila pripravljena junija 2016 in eh, bi pripravila način za ukrepitev osebnih pokojninskih prejemkov. Omogočila bi tudi dolgoročne naložbe v instrumente Evropske unije. Zagotavlja podporo za upravljavce sredstev eh, in predvideva možnost za Evropske banke in zavarovalnice za vzpostavitev možnosti naložbe v osebne pokojninske produkte. Tudi mobilni delavci bi imeli več prednosti od prenosljivosti pokojninskih plavic. Ta predlog spremlja tudi predlog komisije glede davčne obravnave tovrstnih produktov. Države članice se pozivajo, da pokojninskim produktom namenijo čim boljšo davčno obravnavo. To je ključnega pomena za uspeh novega pokojninskega režima. Tako da bi povabil vse govornike, da se dotaknejo teh točk v svojih predstavitvah. Najprej bomo imeli predstavitve predstavnikov um, pokojninskih skladov, vlagateljem bank in predstavnikov potrošnikov. Vsakemu izmed govorcev bi dali besedo za pet uh, minut za uvodno predstavitev, na to pa bo v vsaki predstavitvi sledilo okrog razprav. Poslanci bodo imeli na voljo dve minuti, da zastavljajo vprašanja, na to pa bodo sledila odgovori strani gostov za tri minute ne bi rad odlašal, tako da, da predajam besedo prvemu eh, govorcu, Tobiju Buhlerju, ki je vodja za regulatorne strategije in za skupne regulatorne zadeve in javno politiko pri Alianci. Izvolite. For, uh, for... Najlepša hvala, gospod predsedujoči, in najlepša hvala za današnje povabilo, da predstavimo naše mnenje glede vse Evropskega osebnega pokojninskega produkta. Alianc nasplošno močno podpira zamisel pravega panevropskega produkta osebnega poklicnega zavarovanja kot drugi možni režim za razvoj kapitalske unije. Menimo, da bi lahko tako zapolnili pokojninsko vrzel znotraj Evrope in tako podprli rast in okrepili dolgoročne naložbe v realno gospodarstvo v Evropi. Glede na to bi rad povdaril, da konstruktivno sodelujemo s številnimi zadevnimi deležniki. V preteklih mesecih smo že sodelovali z njimi, tako tudi z podjetji, kot tudi z deležniki iz javnega sektorja. Pripravili smo oceno perspektive tega produkta in menim in naj povem, da imamo podružnice posod po Evropi, smo en izmed največjih upravljavcev premoženja in se ukvarjamo tudi z vidiki življenskega zavarovanja, tako da smo zelo dejavni na teh področjih. Glede podanega predloga naj povem, da opažamo znatne izzive na podlagi trenutnega predloga. Predvsem gre za to, da trenutni predlog ni vse evropski in tudi ne zagotavlja pravega pokojninskega produkta. Če spregovorim bolj natančno, naj tu ne gre za pokojninski produkt, kajti faza pridobivanja pravic pravzaprav ni zaobjeta v trenutnem predlogu. To pomeni, da zaenkrat govorimo bolj o vrčevalnem produktu. Če so imeli v mislih to, bi morali morda najti drugačno ime za ta produkt. Pri pokojninskem produktu mora biti vsekakor v sami uredbi jasno o, opredeljena faza pridobivanja pravic. Potem drugič, zakaj to ni panevropski produkt? To je morda nekoliko presenetljivo. Je pa to povezano s predlogom, ki smo ga upravičili preučili z vidika kompartmentalizacije. Vsi ponudniki bi za vsako državo članico pripravili predlog oziroma produkt za določen razdelek, kar pa za seboj potegne tudi posebno davčno obravnavo strani posameznih držav članic. Po našem mnenju bi v končni fazi prišlo do situacije, ko bi šlo samo za kombinacijo obstoječih nacionalnih proizvodov na mesto nečesar, kar bi lahko opisali kot panevropski posebni instrument. Ko smo slišali prvič za instrument PEP, smo mislili, da gre tu za korak naprej, za korak izven nacionalnih okvirov. To sta dve izmed najpomembnejših vprašanj, ki bi jih morali obravnavati v prihodnih mesecih. O tem bo treba razpravljati, če želimo znatno okrepiti ta predlog. Poglejmo si podrobnosti in preučimo dodano vrednost in transparentnost za potrošnike in omogočanje zdrave konkurence. Nekatere elemente PEPA bi morali opredeliti vsaj prek minimalnih standardov na ravni Evropske unije. Trenutni predlog ponuja veliko diskrecijske pravice za države članice in ta drugi režim bi moral jasno opredeliti lastnosti samega produkta. In še čisto na kratko, glede jamstev cenimo privzeto možnost iz eh, tega predloga. Tu gre za zagotavljanje kapitalskih jamstev. To je zelo dober in koristen element. Vendar pa predlog ne zagotavlja pojasnil, kaj to pomeni na čez sektorski ravni. Jamstvo zavarovalniške velikega proizvoda je nekaj drugega kot uh, jamstvo, ki se predvideva pri upravljanju premoženja. Z vidika konkurenčnosti gre zagotovo za, tudi za vprašanje vzpostavljanja pravičnih konkurenčnih eh, pogojev. Za vse bi morala veljati enaka pravila. Trenutno pa to vprašanje v predlogu ni obravnavano. Glede jamstev menimo, da je okvir insolventnosti dober, in že od leta 2015 je vzpostavljen. Menimo, da je to ena izmed pomembnih razprav, ki bi jo tudi še treba upraviti. V tem kontekstu bi zastavil tudi vprašanje zaščite potrošnika in preglednosti. V parlamentu smo pogosto razpravljali, kako ustrezno zaščititi potrošnika in ga ustrezno obveščati. Če bomo pripravili PEP, bi morali predvideti tudi določena jamstva, ki bi jih eh, zagotavljali vsi. Trenutno je stopnja teh jamstvenih in obveščanja strani različnih podjetij zelo različna. Omenjal sem že fazo prejemanja pokojninskih prispevkov. Kot eh, veste, si prizadevamo za to, da bi imeli eh, dolgoročni rentni proizvod kar je nujno z vidika povečanja upokojitvene starosti v Evropski uniji. Če vprašamo danes ljudi, koliko dolgo menijo, da bodo še živeli po um, upokojitvi, je odgovor, da zelo dolgo in do konca življenjske dobe je treba zagotoviti pokojninske prejemke. In ne nazadnje je tu še vprašanje prehoda z enega ponudnika na drugega. Potrebujemo enotna pravila za prehod med ponudniki in med proizvodi. Tu bi se radi omejili na trenutno urednost proizvoda. Vse in to možnost bi radi predvideli vse do konca življenja. Trenutno je predvidena možnost prehoda po petih letih. Ne bi pa radi, da bi to seboj prineslo neželjene učinke. Radi bi zagotovili razumno stopnjo varnosti in eh, stabilnosti. To je v interesu potrošnikov in tudi upravljavcev premoženja. In ne nazadnje bi izpostavil še naslednji vidik. Kot rečeno, cenimo in nasplošno podpiramo zamisel panevropskega produkta osebnega poklicnega zarovanja. Obmenil pa sem nekatere izzive, s katerimi se soočamo. Trenutna časovnica je kot eh, sam že omenil v bilateralnih razpravah, eh, zelo ambiciozna, lahko pa bi uporabil tudi kakšne manj naklonjene besede. Tu pri solventnosti gre za urejanje kapitalskega področja za vsaj obdobje deset let, tu pa gre za urejanje pokojninskega produkta, ki bo koristilo več milijonom ljudi za zelo dolgo obdobje. Tako da moramo biti zelo previdni v razpravah. Najlepša hvala za vašo pozornost. Sure that... Najlepša hvala. Prosim, da upoštevate časovno omejitev, tako da se da lahko briskluhnemo vsem govorcem. Želeli bi dati tudi dovolj časa vsem eh, poslancem in poročevalcem v senci. Iz podjetja Amundi je z nami Bernard Aguillon, ki je vodja regulatornih vprašanj. Prosim, da se omenite na pet minut. Najlepša hvala. Najlepša hvala za priložnost, da spregovorim o tem vprašanju. Naše podjetje je zelo tesno v stikih z zainteresiranimi subjekti. Gre za vprašanje komplementarnosti med eh, naložbenimi mm, proizvodi in proizvodom, ki ga poznamo kot PEP. E Pri Pepu opažamo več eh, vprašanj. Najprej opažamo obogatitev eh, javno zagotovljenih pokojninskih sistemov prek eh, zasebnih ponudnikov. Tako bi lahko izboljšali finančno vzdržljivost pokojninskih sistemov. Drugič, želimo zagotoviti vseživljenjske prihranke, zato da bi lahko spodbojali tudi evropsko rast. To je eden izmed glavnih ciljev enotnega trga Evropske unije. Naj povdarim, da gre pri vprašanju, vprašanju zagotavljanja proninskih prispevkov za vprašanje dolgoročne varnosti. Potem, ključno vprašanje z vidika regulatorjev je, kako zagotoviti rešitev na področju pokojnine, ki koristi državljanom in to imamo prav v mislih z vse evropskim osebnim pokojninskim produktom. Tu pomembno vlogo igrajo obrestne mere in eh, glede na dolgoživljenjsko dobo evropskih državljanov, to pomeni, da je treba odstopiti od tradicionalnih pokojninskih schem in naložbenih eh, schem. Pri zbiranju sredstev prek skladov je to zelo dobro podano pri vseh državah članicah. Običajno gre za naložbe obveznice. Ta točka je torej zelo pomembna. To je rešitev ki bi zagotovila ustrezna jamstva. Tako bi imeli obveznost eh, nalaganja v prednostne obveznosti. Tako bi upoštevali tudi bonitetne vidike. Scheme vse življenjske ki upoštevajo vse življenjski cikl, so primeren in enostaven način za zagotavljanje ustreznih pokojnin. To upošteva tudi tveganja zmanjšanja obrestnih mer. Kaj ti povečamo prihodke prek naložb v kapital? Opažamo tudi zelo veliko verjetnost. In eh, kadar govorim o veliki verjetnosti, imam v mislih vedno več kot 90 odstotkov uspešnosti nad eh, obrestno mero, ko gre za to vrstne strategije, ki upoštevajo celoten življenjski cikl. Kmalo vam bomo ponudili tudi študijo evropskih upravljavcev premoženja. To bomo razdelili tudi eh, zainteresiranim stranem. Gre za študije, ki jih upravljamo že več kot deset eh, let eh, in vedno znova nakaza, nakazujo enake rezultate. Drugi element se nanaša mm, na dolgoročne prihranke. Dolgoročni kapital, kapital zagotavlja sredstva za realno gospodarstvo obenem pa lahko zagotavlja tudi dolgoročne premijske prejemke za naložbenike. Tu gre za instrumente, ki kotirajo na borzi ali pa za naložbe v nepremičnine. Če bo PEP zgodba o uspehu, in to si tudi želimo, bo pomemben vir za realno gospodarstvo. Zadnji cilj pa je zagotoviti, biti uspešen instrument za naše državljane z možnostjo prenosa tega instrumenta iz ene države v drugo. Za poklicno zavarovanje trenutno zakonodaja že predvideva prenosljivost pravic. To pozitivno obravnavajo tudi vlagatelji. Vendar pa naj opomnim, da ni enostavno, da ponudniki zagotovijo takšne ureditve. Zato se strinjam z vašim pozivom, da bi vsi ponudniki to zagotavljali, čeprav gre za 27 različnih razdelkov. Trenutno imamo samo 8, za, 8 razdelkov za trenutne pokojninske instrumente, kar pomeni, da bo nova ureditev veliki ziv. Za male ponudnike bi bilo torej nemogoče ponuditi proizvod za 27 različnih razdelkov in to tudi ne bi bilo smiselno. Manjše države torej ne bi imele spodbude za to, da bi pripravile lastne ponudnike vseevropskih osebnih pokojninskih produktov. Treba je zagotoviti enake proizvode za države v isti regiji. Najlepša hvala. Naslednji pa je predstavnik akademske srednje, gospod eh, dr. Hans van Merten iz Univerze v Utrehtu, ki je strokovnjak za evropske pokojnine in je bil prisoten tudi pri posvetovanjih glede novega predloga o evropskih pokojninah. Eh, Najlepša hvala. Eh, moja predstavitev bo o panovu evropskem produktu osebnega pokojninskega zavarovanja in sicer z pravnega vidika, kaj ti sem izvednec za to področje. In uh, uh, veliko uh, izjav, ki jih je bilo podanih, uh, je napačnih v zvezi uh, z uh, tem osebnim pokojninskim zavarovanjem. Uh, namreč uh, govora je o tem, da to naj bi ne bili finančni proizvodi. E, poleg tega e, PEP naj ne bi deloval brez harmoniziranega davčnega sistema. Po mojem mnenju to ne drži. Naj povem nekaj besed o e, tem. In sicer najprej k trditvi, da ne gre za finančni proizvod in da ga tako tudi ne moremo obravnavati. Uh, To eh, ne drži eh, že v nizozemskem eh, pravnem sistemu. Zakaj bi torej izključili te organizme iz ponujanja osebnega pokojninskega zavarovanja? To ni v skladu z četrtim členom direktive IOP 2, kjer se razlikuje med različnimi dejavnostmi uh, finančnih inštitucij na uh, nizozemskem trgu. Torej lahko pričakujemo prosti uh, pritok. Če želimo nadaljevati uh, z. Uh, tem uh, postopkom, potem uh, Se še spomnim posveta, ki je potekal eh, pred eh, približno uh, dvema letoma in uh, sicer uh, naj bi uh, takrat izključili. Evropske odbore za zavarovanje in pokojnine, ki uh, niso aktivni na finančnem področju. Uh, torej eh, lahko vidite tudi predloge sprememb eh, pola tanga. Druga trditev, ki jo naj kar naprej slišim, je, da je PEP v nasprotju z sekundarnimi eh, podjetniškimi dejavnostmi. Eh, tukaj ne gre za tretji stebr in torej tudi ne more biti v nasprotju z sekundarnimi podjetniškimi dejavnostmi. Eh, pokojninski skladi. Um, Za pokojninske sklade to v tem primeru ne velja, kajti tukaj ne gre za pokojninsko schemo v okviru tretjega stebra. Torej je PEP vsem v skladu uh, z dejavnostmi uh, odborov za zavarovanje in pokojnine. In tretja zmota je, da uh, PEP ne bo deloval brez harmoniziranega davčnega sistema prvič eh, v tej uredbi eh, govorimo o eh, uporabi in pristojnostih teh organov. V EOP 2 smo videli kolektivne prenose. In to me vodi k uh, vprašanju, ali so nacionalni davčni sistem je v nasprotju z prostim pretokom delovne sile. To morda drži. Morali bi zagotoviti prost eh, pretok znotraj eh, Evropske unije in zatem eh, bi morali omogočiti tudi, da oseba prenese svoje pokojninske pravice. In to bi bilo seveda lažje, eh, če eh, bi, bile, bi bili davčni sistemi usklajeni. Ampak eh, mislim, da bodo določbe v uredbi o panevropskem produktu osebnega pokojninskega zavarovanja omilile posledice različnih davčnih sistemov. Kaj ti prenos eh, iz oddelka A v oddelek eh, B eh, poteka v skladu z zakonodajo posamezne države članice, ampak EOPS obsega vse te oddelke, torej s tem več ne bo nobenih težav. Različni režimi, različni oddelki otežujejo celotno situacijo, ampak na nizozemskem imamo tudi različne scheme, eh, S scheme, C scheme in vse ti scheme so predmet eh, različnih eh, davčnih postavk. Zapolniti moramo obstoječe pokojninske vrzeli v državah članicah in zato potrebujemo panevropski produkt osebnega pokojninskega zavarovanja. Ured, oziroma direktiva EJOB 2 ne deluje tako, kot bi morala, In uh, zato uh, imam veliko upanja, da bo pan Evropski produkt osebnega pokojninskega zavarovanja uspešen. Hvala lepa. Naslednja pa je Ana Fili, ki predstavlja uh, Evropsko organizacijo potrošnikov uh, BEUK in predtem je bila zaposlena tudi v Evropski komisiji. Najlepša hvala. Najprej bi se rada zahvalila predsedojočemu eh, odbora Ekon eh, za povabilo eh, pri za povabilo za udeležbo pri tem posvetu. Seveda dan danes potrošniki vedno bolj iščejo pakete osebnega pokojninskega zavarovanja. Vendar pa so ti proizvodi pogosto zelo zapleteni in zaradi tega potrošniki težko razumejo, kakšni eh, bodo stroški teh proizvodov in kakšne bodo njihove koristi. In eh, zaradi tega naša organizacija pozdravlja pobudo Evropske komisije na tem področju. Če bo eh, PEP deloval, eh, bo eh, lahko zagotovil boljše pokojninske proizvode potrošnikom, še prav posebej v eh, primeru, ko teh ni na voljo v državah članicah poleg tega eh, bo eh, tudi tlakoval pot za standardizirane pokojninske proizvode. Vendar pa se moramo zavedati, eh, da osebna pokojninska zavarovanja doslej niso bila namenjena vsem, ampak so bila bolj namenjena tistim, ki zaslužijo več in na to gledajo kot na neko dodatno obliko varčevanja. Eh, najprej uh, bi uh, rada uh, spregovorila o uh, avtomatičnem ulaganju. To uh, bi lahko izboljšalo rezultate za številne potrošnike, ki se težko sami odločijo uh, o tem, v katere uh, finančne proizvode bodo ulagali. Eh, namreč eh, potrošniki zelo težko eh, sprejmejo aktivno odločitev, če imajo veliko izbiro. Če uporabljamo zgolj tradicionalne oblike varstva vlagateljev, Eh, ta trg ne bo mogel učinkovito delovati. Zaradi tega potrebujemo drugačen pristop, eh, tudi eh, pravzeto možnost ulaganja, kar bo olajšalo odločitev potrošnikom. Člen 37 govori o zaščiti kapitala. Tukaj ni jasno, ali gre tukaj za zaščito kapitala, eh, ki je bil uložen v PEP e ali za zaščito kapitala, ki ostane po odbitku vseh eh, pristojbin. Eh, kajti, če gre za drugo možnost, je to precej zavajajoče le 70 odstotkov eh, prihrankov bi bilo namreč potem eh, zavarovanih in eh, šlo bi zgolj za nominalno vrednost. Eh, potem eh, pa eh, je tukaj eh, tudi eh, dodatna zapletenost eh, teh finančnih proizvodov. Eh, nično uh, jamstvo, kar zahteva obrestne mere, ponavadi ne koristi vlagateljem. V določenih primerjih bi lahko uh, bilo uh, jamstvo za kapital koristno namreč v primeru tistih, ki so tik pred upokojitvijo, ne pa v vseh primerjih kaj je za nas zelo pomembno. Zelo pomembno je, da je prišlo do velikega zmanjšanja eh, ponudbe eh, z avtomatično izbiro. Pomembno je, da eh, potrošniki vedo, v kaj ulagajo. Poleg tega pa so pomembni tudi stroški. Kot sem dejala, so pokojninski proizvodi pogosto preveč zapleteni. Poleg tega pa je veliko uh, tudi uh, različnih uh, pristojbin. za mesečno premijo stotih evrov, ki jih vlagatelj uloži eh, v pokojninski sklad v Avstriji, eh, gre le 70 evrov dejansko v pokojninsko eh, schemo v prvih petih letih, kasneje pa 84 evrov. Kot je Eh, bilo že večkrat dokazano, eh, je eh, zaradi visokih stroškov dobiček pogosto praktično neobstoječ. Če bo situacija ostala takšna, potem ni pravzaprav nobenega razloga za to, da bi sploh imeli panevropski produkt osebnega pokojninskega zavarovanja. Pozivamo Evropsko komisijo, da eh, zniža pristojbine za te eh, proizvode. Eh, rada bi spregovorila tudi o postopku odobritve. Pozdravljamo postopek odobritve, ki je predlagan v uredbi in sicer, da bi odobritev lahko izdajal zgolj en organ in to bi moral biti Evropski organ za zavarovanje in poklicne pokojnine pomembni eh, so tudi dokumenti z ključnimi eh, podatki, eh, namreč tukaj so upisane tudi specifične funkcije pokojninskih proizvodov. To, ti dokumenti naj bi bili usklojeni z dokumenti, ki se porabljajo v okviru PRIPSA, torej naložbenega življenskega zavarovanja. In še zadnja točka eh, govori o eh, prestopu k drugemu eh, ponudniku oziroma k, o zamenjavi ponudnika. Seveda morajo potrošniki imeti to možnost in morajo imeti možnost, da izberejo boljšo ponudbo na trgu. Menimo, da bi morali znižiti prostojbine eh, za eh, zamenjavo ponudnika eh, maksimalno 1,5 odstotka. Torej, zaključujem, mislim, da je ta predlog dober predlog, ampak potrebne bodo nekatere spremembe, da bomo bolje odgovorili na potrebe potrošnikov. Najlepša hvala. Sedaj pa še gospod Olen Lemans, ki je. Um, vodja pokojninskega sklada, ki služi skoraj da 4 milijonom upokojencev. Eh, PEP je lahko eh, koristen prispevek eh, k prvemu in drugemu stebru, pri tem pa je ključnega pomena vloga držav članic. Države članice igrajo osrednjo vlogo pri oblikovanju tega predloga. Najprej eh, je tukaj vprašanje vključitve ali pa izključitve institucij za poklicano pokojninsko zavarovanje. Številne institucije eh, te vrste imajo eh, več socialnih nalog in manj komercialnih in zaradi tega so te institucije nepremjerne za panevropski produkt osebnega pokojninskega zavarovanja. Na nizozemskem imamo eh, produkt eh, zavarovanja, eh, ki bi ga lahko imenovali protopeps na ravni nizozemske. Tukaj gre za preprost in pa prožen instrument z omejenimi možnostmi ulaganja. Poleg tega pa je ta proizvod stroškovno učinkovit 35 bazičnih točk na ravni upravljanja. To pa me vodi k vlogi Evropske unije in pa držav članic. Evropska unija ne bi smela preobremeniti tega proizvoda in vključiti preveč eh, birokratskih zahtev. Eh, mislim, da bi lahko bila prevzeta možnost na voljo v digitalni obliki in eh, mislim, da ni potrebe po dodatnem svetovanju. Eh, na ta način eh, bi eh, lahko upravičenci koristili raznovrsten finančni portfelj. Na ta način bi morali pripraviti tudi uh, vse uh, inštitucije, eh, ki bodo ponujale uh, PEP, uh, da se uh, po treh letih prilagodijo uh, pravilom, uh, ki bodo veljala v vseh državah članicah. To mora biti namenjeno tako velikim, kakor tudi uh, majhnim finančnim inštitutom. Uh, PEP spada v eh, tretji steber, zaradi tega eh, ponudnik ne bi smel biti prisiljen, eh, da ponuja svoj proizvod na vseh trgih Evropske unije. Zagotoviti moramo tudi, da ne bo prišlo do preobremenitve. Zaradi tega je potrebno poskrbeti tudi za osnovo, ustrezno zasnovo. Pri tem uh, je ključnega uh, pomena tudi, da zagotovimo ustrezne uh, spodbude uh, za potrošnike. Govoril sem že o inovativnem uh, proizvodu, ki smo ga uvedli na nizozemskem leta 2015 za samo zaposlene. Uh, in uh, tudi številni drugi ponudniki ponujajo podobne proizvode. Naše izkušnje kažejo, uh, da je eh, porazporeditev eh, pri tem velik izziv. Eh, seveda pa je zelo pomembno varčevanje za dodatno pokojnino, vendar pa večina udeležencev varčuje v tem okviru zgolj, če so zagotovljene ustrezne vzpodbude. Eh, kot kažejo izkušnje APG in kot kaže presoja vpliva, so eh, davčne vzpodbude ključnega pomena. Eh, ponudnikom bi bilo v veliko pomoč, če bi bile uh, davčne zahteve objavljene uh, na ravni Ejope in bi verjali za celotno Evropsko unijo, tako da ponud, se ponudniki ne rabijo obrniti na vsako državo članico posebej. Eh, poleg tega bi lahko na nacionalni ravni razmislili o spodbudah, da bi ljudje sodelovali v različnih produktih osebnega pokojninskega zavarovanja, kot recimo, eh, da bi se odločili za PEP. Državam eh, članicam eh, bi tako lahko omogočili, da oblikujemo evropski trg za panevropski produkt osebnega pokojninskega zavarovanja, kar bi moralo pripomoči k boljšemu osebnemu pokojninskemu zavarovanju v vseh državah članicah. Seveda eh, pa je zasnova pokojninskega sistema v pristojnosti držav članic. Evropska komisija lahko zagotovi priporočila v tem pogledu eh, in sicer eh, tako kot recimo na davčnem področju, lahko pa to temo obravnava tudi v okviru evropskega semestra ali pa v uvodni izjavi k zakonodaji na temo panevropskega produkta osebnega pokojninskega zavarovanja. Seveda eh, vam bomo z veseljem posvetovali naše izkušnje, če bo to koristno za poročevalca in pa za razvoj tega proizvoda. Najlepša hvala, sedaj pa prehajamo k našim poročevalcem in poročevalcem v senci. Prosim, da se omejite eh, v vaših vprašanjih, tako da bodo imeli eh, gostujoča za odgovor najprej sophie in 't veld alde uh, hvala lepa nimamo uh, veliko časa zelo sem hvaležna za prispevke naših uh, govornikov mislim da ste vsi poudarili kako je ta dosje kompleksen In seveda je vedno opletela politika, če to ni strankarska politika, potem je to nacionalna politika, ampak če tudi odmislimo to, bo zadeva še vedno zelo kompleksna. Gospod eh, Bišeler je bil uljuden, ko je dejal, da je časovnica precejšen izziv. Ampak dobro, eh, izziv je nekaj dobrega, ambicija je nekaj dobrega. Ne vem, če nam bo to uspelo zagotoviti znotraj časovnice. Rezultat je pomembnejši, ampak gospa Fili je, če se ne motim, dajala sledeče. Če nam, bomo, če nam bo uspelo najti dobre rešitve, če bomo uspeli zagotoviti dober predlog, potem bomo utrli pot za druge produkte ali pa ureditve. Eh, ta hip eh, bom eh, poslušan, posvetujem se z mm, celo mm, vrsto deležnikov, natančno sodelujem s poročevalci v senci in pa s avtorji mnenja iz drugih odborov in upam, da se bomo lahko dogovorili o besedilu, ki bo deležno široke večine v Evropskem parlamentu. Seveda se pogovarjam tudi z državami članicami, tudi eh, te eh, dela pišejo domače naloge in se soočajo z istimi težavami kot mi. Najti bomo morali rešitve na vprašanje IORP, da ali ne, potem se bomo morali odločiti glede um, davčnih sistemov, potem kapitalskih jamstev, da ali ne, potem gre tukaj za odobritve. Uh, torej, seznam je zelo dolg. In države članice poznajo svoje lastne sisteme, vsak sektor, vsak ponudnik ima svoje posebnosti. Toda izzivu je treba pogledati v oči. In veselim se sodelovanja z vsemi vami. Hvala lepa. Hvala lepa, eh, Sofiji. Torej, povzeli ste eh, svoje eh, mnenje. Če dovolite, bi nadaljevali z Brianom Haysom, poročevalcem v senci Evropske ljudske stranke. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoči. Lepo pozdravljamo vse naše goste, eh, predavatelje na, tem, na tej zelo pomembni javni predstavitvi. Strinjam se s poročevalko, to je zelo kompleksno področje. Treba je zagotoviti to, da bomo eh, ustvarili pravno varnost, da ne bomo položaja poslabšali. Tukaj govorimo o denarju drugih ljudi in treba je zagotoviti to, da bo um, sistem deloval, da ne bo to samo nek sistem, ne nihče, v katerega se ne bo nihče vključil. In treba je zagotoviti ravnotežje med um, zaščito potrošnikov. Torej, govorili ste o pristojbinah, naprimer, in pa po drugi strani. Eh, mora biti sistem, ki eh, ga bo sektor ponudil, tudi v redu. Torej, treba, potrebno je pravo ravnotežje. Da, časovnica je izredno ambiciozna. Zagotoviti moramo to, da bomo. Um, da bo sistem eh, kos našim ciljem. Gospod Van Merten je eh, omenjal Ejopel. Mislim, da je prezgodaj eh, reči, kako to bo, kajti še ne vemo, kako eh, bo, ko se bo ta direktiva eh, prenesla v nacionalno pravo. Torej, izjave ta hip so še prezgodne. Tu sta dve poglavitni načeli. Torej, v, EOPO, v EOP 1 smo imeli težavo, potrebujemo javnost uh, regulatorjev, kajti um, izogniti se moramo uh, samovolji uh, regulacije. To je treba rešiti v prihodnje in to bo nekaj težkega. Imel bi tri specifična vprašanja. Prvo je povezano z IOPO. In rad, pravzaprav se obračam na vse govornike. Ali je IOPA za to pravi organ? Uh, to je eh, evropski organ, eh, ki nudi eh, pan-evropski produkt. Torej, če je to tako, je to prava odgovora. Ampak po drugi strani bodo številne odločitve sprejete na ravni držav članic. Ali bomo ustvarili več obremenitve, več bremena za uh, uh, potrošnike, če se bomo obrnili na EJOPO? Uh, Zanima me, kakšno je vaše stališče v zvezi s tem in druge vprašanje. Jamstva eh, v nasprotju za opcijo celotnega življenjskega cikla. Ali imate kakšen predlog v zvezi s tem, kako bi lahko uporabili obe dve opciji in jih prilagodili potrebam potrošnikov? Kajti velika večina ljudi se bo odložila za jamstva, kajti želijo videti, da to, kar uložijo, da bodo ob koncu tudi dobili. Uh, Vprašanje je, če bomo jamstva omejili ali bomo na ta način izuzeli celo vrsto akterjev. In eh, moje končno vprašanje v zvezi z oddelki. Ali je ta predlog birokratska norost? kajti slišali smo pripombe eh, eh, predstavnikov industrije. Torej, kako realistično je, da bomo eh, tukaj ustanovili nekaj na podlagi oddelkov. Hvala lepa. Um, dalje vam bomo za odgovore nekaj več časa kot eno minuto. Torej, prosim, kdo bi rad odgovoril na katerokoli teh vprašanj? Izvolite, profesor. Lotev se bom eh, zadnjega vprašanja, ki se nanaša na oddelke. Torej, mislim, bo, moramo biti pragmatični. Eh, potrebujemo regionalno logiko. Nihče ne bo mogel eh, prodajati teh pepov po vseh evropskih državah. Gotovo bomo imeli regionalno porazdelitev, <clears throat> ne bo pa nikogar, ki bi to ponujal po celotni Evropi. Potem PEP in EJOPA. Če želimo nadaljevati s PEPI, potem tega ne bi smeli mešati z dosijajem o EJOPI, kajti to je nekaj drugega. Seveda, idealna rešitev je ta, da bi dali subvencije upokojitvam. Torej, PEP bo nekaj dodatnega v drugem, drugemu stebru in to ne bo nadomestilo drugega stebra. E, drugi stebr pozna omejitve, zato je pomembno, da obravnavamo možnost um, dodatka k temu. Hvala lepa. Bi se kdo rad odzval še? Prosim. Hvala lepa. Rad bi komentiral jamstva. Če vprašate potrošnike oziroma samozaposlene, imajo ti radi jamstva. Ampak seveda to ne prenaša dobička, e, kajti ni dovolj e, varnosti kombinacija eh, jamstev in pa življenskega cikla je možna, ampak eh, jamstva moramo uvesti kar se da pozno. Poleg tega je treba zadevo prilagoditi nacionalnim oblikam, kajti države članice eh, so si različne, kar se tiče osnovnih mm, dobička. Če je dobiček velik, potem je manj potreb po jamstvih. Eh, torej, če imajo življenjski cikli dovolj um, potrebnih instrumentov, potem uh, prenašajo dobičev. Rad bi se navezal na uh, predgovornika. Torej, v 90 odstotkih bo življenjski cikel um, prenesel uh, izid. Torej, vsakih deset let se lahko zgodi izguba in to ne bi bilo 2-3 odstotka, tukaj govorimo o 20-30 odstotkih. To smo doživeli v ZDA, v Avstraliji, tekom finančne krize. Če rečete tukaj v dvorani, vsaki deseti bo doživel to izgubo in ali jaz eh, sem eh, pripravljen sprejeti. Eh, da eh, to tveganje, torej če, če se zavedam tega eh, tveganja, potem se bom odločil za eh, življenjski cikl. Torej, mislim, da sta obi možnosti odprti. Mislim pa, da moramo zelo natančno uh, razmisliti, če bomo imeli uh, vrhovno mejo, ki bo uh, evropska uh, meja. Torej, pomembno je razmisliti o tem, kaj bo tukaj. Torej, govorili smo za upravitelji sredstev, torej kombinacija produktov je možna. Torej, upravljanje sredstev ima smisel, eh, torej lahko bi ponudili eh, kombinacijo produktov. Hvala lepa. Kar se tiče EJOPE, e, certifikacija da. Sedaj pa nazaj k oddelkom. Tukaj nismo za dobro. Besedo bomo dali še eh, drugom. Gospod Kozolino za socialiste in demokrate. Da nadomeščam kolega Asoroja. Prebral bom besedilo, ki mi ga je prepustil, torej um, vprašanje predlog za uvedbo eh, panevropskega produkta osebnega pokojninskega zavarovanja eh, je zelo zapleten, kot eh, ste povedali na začetku. Je, ta predlog je zelo ambiciozen, kar se tiče časovnice in poskuša oda, podati odgovore na izziv, s katerim se bo morala Evropska unija v naslednjih desetletjih soočati. Pomislimo naprimer na daljšanje pričakovane življenjske dobe um, ehm, panevropski produkt osebnega pokojninskega zavarovanja bi bil lahko dober prispevek k temu, da bodo ljudje, eh, številne državljani tekom eh, pokojnine imeli dostojne dohodke. Poleg tega so ljudje vedno bolj mobilni v Evropi in to bi koristilo tudi njim. Zato eh, podpiram produkt tega eh, panevropskega produkta. To bi bil lahko dober eh, odgovor na izziv, kajti moramo narediti korak k večji evropski integraciji. Zavedam se, da so tukaj elementi v predlogu za katerimi se moramo še ukvarjati. To je pokazala tudi ta razprava, naprimer davčna obravnava, to pa so tudi tehnični vidiki, ki se nanašajo naprimer na oddelke. Eh, imamo različne opcije investicije v takšne proizvode. In sedaj postavljam vprašanje. Veliko je bilo govora o opciji eh, eh, privzeti možnosti. Kateri koraki so pa vašem mnenju potrebni za to, da bi zaščitili potrošnike in da bi omogočili dostop uh, majhnih operaterjev do trga? Uh, Torej, to je vprašanje mojega kolega in sedaj se vam zahvaljujem za eh, vašo pozornost in hvala lepa, da eh, obravnavamo to tako pomembno temo. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej, slišali smo specifično vprašanje, kdo želi odgovoriti. Torej, kako bi bili lahko eh, proizvodi eh, uspešni tudi eh, za potrošnike? Torej, nizki stroški so zelo pomembni. Proizvod je boljši, če so stroški nižji, tako da bodo imeli potrošniki lahko koristi od tega tekom portfelja. Potem pa še dostop do majhnih operaterjev in pa um, enaki pogoje. Torej, res bi pomagalo, če bi imeli um, na voljo uh, centralne informacije o davčnih režimih v državah članicah. Torej, to bi lahko pomagalo tudi majhnim ponudnikom, eh, ki bi potem lahko nudili svoje storitje po celotni Evropski uniji. Še gospa Fili. Torej, če želimo, da bi bilo to koristno za Pepe, je, so seveda stroški zelo pomembni. Mi smo za diversifikacijo ponudnikov in podpiramo tudi uh, um, uh, razširitev tega, torej finančna tehnologija bi tukaj lahko odigrala svojo ulogo. Pomembno pa je tudi svetovanje potrošnikom. Kar se tiče jamstev, torej jaz nisem ponudnica in zato eh, tukaj ne moramo oblikovati eh, predlogov. Tudi mislim, da bi morali razmisliti o opcijah, naprimer strategija življenjskega cikla, če bi morali bi razmisliti o pravilno uporabljeni eh, opciji življenjskega cikla. Dobro, hvala lepa. Tukaj ni nikogar iz EKR. Martin, eh, pročevalec v senci iz Gue. Hvala lepa, eh, gospod predsedojoči, hvala lepa govornikom za zelo zanimive vidike o eh, pepih. Dobro je to, da se izkažejo zelo različni interesi, če povabimo toliko govornikov. Eh, ne boste se čudili, da mi eh, kritično eh, gledamo vse privatno pokojninsko zavarovanje. Kajti mi mislimo, da, je, da se je treba um, zavarovati pred um, revščino v starosti, v pokojnini in zato je potrebna uh, javna uh, pokojnina. Pomislimo na finančno krizo, ki je v ZDU Ah, um, opustošila eh, zasebno pokojninsko zavarovanje in ljudje so bili ostali čez noč brez svojega pokojninskega zavarovanja. Pa ni treba gledati tako daleč, poglejmo si eh, tudi eh, nemški trg. Pred nekaj leti so uvedli pokojnino Rister in ta pokojnina je nekaj slabega. Gospod Bojehler bo morda proti ampak eh, tudi eh, današnja vlada je kritična do risterja, do te pokojnine, kajti eh, pokojnine so se znižale. In sedaj bi imel dve vprašanje. Predvsem se obračam na gospoda Büchlerja, pa tudi na gospoda Orlemana. Imamo študijo Evropske komisije, iz katere jasno izhaja, da če uvedemo PEP, bi izteklo 700 eh, milijard evrov v eh, trg privatnih pokojnin. Odkud bi prišel ta denar? Eh, ali bi zaradi tega otegnili likvidnost drugim finančnim produktom? In pa še gospa Fili, katere prednosti vidite iz vidika potrošnikov, kar se tiče obih proizvodov, ki jih predlaga Evropska komisija? were two questions. I guess the first was on uh, Tobias Bucheler. Buch Tobias Bucheler, bi vi odgovorili na vprašanje? Ne vem, uh, odkot iz, bi izviralo teh 700 milijard evrov. Če govorimo o večletnem um, finančnem obzorju, potem bi uh, začeli, kar se nas tiče, z mnogo nižjo vsoto. Bi se tudi vi radi odzvali? Ne vem, odkot izvira ta številka, ki ste jo omenili, 700 eh, milijard evrov eh, prihrankov. Lahko rečem to. Torej, taka rešitev glede pokojnin ne bo iz enega na drugega dne zbrala ogromnih vsot prihrankov. Takšni produkti zahtevajo čas, eh, da eh, vstopijo na trg in da jih ljudje razumejo. Torej, jutri se ne bo zgodil čudež. Lahko pa pričakujemo, da bodo ponudniki srednjeročno zagotovili dobre eh, dodatne rešitve. Ne pričakujemo to, da bomo eh, prihranke umaknili iz sedanjih schem, obstoječih schem. Pepi ne bi bili neposredno v konkurenci s eh, obstoječimi produkti, ki se nudijo na različnih trgih. Hvala lepa. Potem smo slišali tudi vprašanje za Ane Fili. Ampak mislim, da so z nami tudi predstavniki eh, Evropske komisije. Morda bi vi radi pokomentirali teh 700 milijard evrov. Izvolite. Gospa Fili, torej, kot sem dejala že prej, PEP ni čarobna eh, palica, s katero bomo zapolnili vrzeli v eh, državnih pokojninskih sistemih. Torej, prednost te pa je, da okrepimo konkurenco v tretjem pokojninskem stebru in da damo dostop eh, potrošnikov do takšnih storitev, ko gre za potrošnike, ki sicer nimajo tega dostopa, sicer pa to ni magična rešitev. Se strinjam z vami. Hvala lepa. Sedaj pa komisija. Vprašanje 700 eh, eh, milijard evrov. Ena minuta. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste postavili to vprašanje. Številka, ki ste jo omenili, izvira iz presoje vpliva, ki spremlja predlog. Dovolite, da vam podam nekam, nekaj pojasnil. Prvič, prav ste povedali, pepi ne bodo zapolnili eh, vrzeli, eh, prispevali bodo zgolj k zapolnitvi. In V mislih smo imeli vse eh, potrošnike, ki eh, v državah članicah niso imeli dovolj ponudbe. Preden smo izdelali ta predlog, smo izvedli javno posvetovanje. Govorili smo se 500 eh, državljani. Slišali smo številne komentarje o tem, kako raven ponudbe ni zadostna in oni so opozorili tudi na nekatere pomankljivosti obstoječih produktov. Eh, Naprimer, sindrom zaprtosti, potem eh, ni bilo dovolj eh, ponudbe v nekaterih državah, pa tudi ni bilo dovolj preglednosti, kar se tiče stroškov in pristojbin. In mi smo se odzvali na te skrbi, tako da smo predložili predlog za dodaten produkt, kateremu se boste zapisali na prostovoljni ravni. In to bo nekaterim, ki danes nimajo dostopa do uh, eh, produktom osebnega pokojninskega zavarovanja ali pa do poklicnega pokojninskega zavarovanja, da bodo to, te možnosti imeli. Naprimer, um, samo zaposleni eh, bodo imeli sedaj dostop do takšnega produkta. In Eh, pomislite tudi na eh, razlike med spoli, torej mati, ki bo za nekaj let zaključila sa svojo kariero, zato da bo skrbila za otroke, ne bo mogla eh, plačevati za takšne produkte nekaj let, ampak bi še vedno morala imeti določeno možnost. Potem se poprašali po številkah in napovedih. Da, delali smo na podlagi podatkov, ki smo jih zbrali na trgu in pa na podlagi eh, tehničnih eh, nasvetov, ki eh, nam jih je podala EJOPA. In napoved je ta, da bi lahko zagotovili raven takšnih produktov. In sicer na ravni 2100 milijard evrov za davčnimi spodbudami. In to bi iz, prišlo iz različnih virov prvič. Re, res, bi imeli bi resnični enotni trg, kajti današnji trg uh, eh, produkta osebnega pokojninskega zavarovanja je posem razdrobljen. Če pa bi res uspeli ustvariti uh, enoten trg in mi bi uh, Eh, omogočili tudi celo vrsto ponudnikov tovrstnih produktov. Torej, mi bomo tako ustvarili več produktov in boljše produkte, kajti omogočili bomo konkurenco. Ljudje, ki nimajo dovolj ponudbe in ki nimajo dovolj možnosti izbire, bodo eh, lahko izbrali PEP. Eh, dobili bodo konkurenč, torej, ponudbo tudi tisti, ki imajo nižje dohodke, in bodo lahko vendarle eh, ustvarili prihranke za nižjimi prispevki. Torej, upoštevali bomo davčne ehm, eh, spodbude držav članic. Eh, Torej, lahko bi uh, ustvarili uh, prihranke v višini 2100 milijard evrov. Hvala lepa. E Sedaj pa gospod Aneman za e eh, ENF. Ehm, Najlepša hvala. Samo eno manjše vprašanje bi imel za govorce. In sicer glede tretjega stebra. Tako kot ste to predstavili, oziroma tako, kot si to predstavljamo v Belgiji, ko gre za zagotavljanje pokojnin. Menimo, da bi PEP vzpostavil poseben davčni režim. Vi pravite, da je to ureditev, ki je dopolnjujoča, komplementarna, ampak ani ne bomo tako nacionalnim eh, sistemom pokojninskega zavarovanja oduzeli sredstva? Um, Izvolite. Preden odgovorim na vprašanje, gospod Hayes, nisem želel kritizirati tistih dobrih elementov. V direktivi lahko najdemo dobre elemente. Smo pa opazili, da v primerjavi z EOP 1 bi moral biti cilj, um, da je prenašanje pravic čez mejo lažje. Predvsem, ko gre za m, mm, scheme z vnaprej določenim eh, prispevkom, bi moralo biti tako. Ne bi eh, rad, da bi prišlo do težav pri tem. Vprašanje, ali PEP lahko vpliva na davčni režim posamezne države. Ja, to bi pomenilo, da bi oduzeli sredstva iz eh, nacionalnih eh, sistemov zavarovanja. Odgovor na to se glasi da in ne. Recimo, na nizozemskem imate sistem, ko lahko kot izjemo obravnavamo m, tretji steber, torej izjemo od dodatnih zahtev, ki veljajo drugače za prvi in drugi steber. Nekatere druge države pa tega sistema nimajo. Ne vem, kako zadeve deluje v Belgiji sicer, ampak poskušali smo to urediti tudi na e, evropski ravni. Tako da bi lahko imeli tudi to možnost uporabe prvega in drugega stebra in e, posebne davčne režime. Za nekatere države članice pa ta ureditev ne velja. Tako da PEP ne bi nujno imel takšnega občinka. Hvala. Najlepša hvala. To je bil torej krok izmenjav z poročevalci v senci. Še dva odbora pa sta pristojna za mnenja. Gospod Becker iz eh, odbora za, za, za poslovanje bi morda želeli zastaviti vprašanje. Najlepša hvala za besedo in najlepša hvala odboru Ekon. Hvala, da ste pripravili to izmenjavo mnen sam se vedno učim. To poročilo obravnavam z drugačnega stališča in eh, razvil ga bo naprej v drugačji politični luči. Moja naloga kot eh, pripravljalca mnenja za moj odbor je zelo jasna in opredelitev PEPA razumemo kot zelo jasno dopolnitev, ki je ne gre zamenjevati z drugim stebrom in nikakor ne s prvim stebrom. Stališče je torej že dokaj jasno. Predlog eh, komisije se mi zdi zelo dober, zelo sem mu naklonjen. Finančno gospodarstvo je tu zelo dobro izpostavljeno in v spredje postavljate ne težave, ampak reševanje težav to vrsten produkt bi lahko eh, bil res zelo privračen evropski proizvod. Vsaj veste, mm, kako veliko Evropska unija stavi na ugled med državljani in eh, vemo, da moramo v trenutnem okviru ta produkt razviti tako, da bo to zgodba o uspehu pred volitvami v Evropski parlament. In tu gre tudi za politični marketing, ki bi ga rad eh, izpostavil, to je jasno. Menimo, da mora biti ta predlog eh, upravičen, ker se sklicujemo na različne eh, naslovnike. Na recimo na samozaposlene in tudi predstavnike komisije so omenili druge kategorije in sam bi omenil tudi starše, ki bi radi tole ponudili svojim otrokom in jim to ponudili kot darilo. Če bi hm, uložili samo 50 evrov, bi to lahko čez desetletja zagotovilo izvrsten rezultat potem, ko bodo mladi enkrat začeli prevzevati te obveznosti sami, ko bodo postali zaposleni, bo to zgodba o uspehu, ki jo potrebuje Evropska unija. Prosim, da to obravnavate z pozitivnega vidika in tudi sam se bom trudil, da bomo to zgodbo čim bolj pozitivno pospremili. Ekon je seveda zelo ja, pristojen za finančna vprašanja in upam, da se boste prizadevali za dovrstne rešitve in a, mislim, da je poročevalka zelo kompetentna. Sam bom kot poročevalec v odboru za socialna vprašanja sicer izpostavil še nekatere druge elemente, zagotovo pa ne bodo sporni. Hvala. Much, Heinz, for... Najlepša hvala, Heinz, za mnenje. Tudi gospa Colin Langen je tu. Izvolite. Also, Dank äh, für... Najlepša hvala. Najlepša hvala za organizacijo tega javnega posvetovanja. To je bilo zelo zanimivo, čeprav je jasno, da se bo treba ukvarjati še z marsikaterim vprašanjem v prihodnjih tednih. Sama bi izpostavila predvsem vidik varstva potrošnika in uh, s tem sem prišla do odločujoče točke. PEP bo tako uspešen uspeh Pepa bo odvisen od tega, ali bo potrošniku jasno, kakšne so njegove prednosti. Potrošniku mora biti jasno, kaj bo dobil v zameno za vlaganje v takšne produkte v primerjavi z drugimi nacionalnimi produkti, ki so prav tako dobri ali pa morda celo slabši. Seveda pa je predlog nekoliko zelo zapl nekoliko zapleten. Primer tega so oddelki poglejmo si primer. Recimo, če vplačujete v Nemčiji, Franciji ali kje drugje, potem eh, ni nobene težave. Če pa se odločite za premestitev, se že zastavi vprašanje, katera upokojitna starost velja. V Belgiji je 62, v Franciji 65 in v Nemčiji 67. Zastavi se vprašanje upokojitvene starosti, pa tudi davčne ureditve. Nimamo enotne davne, davčne ureditve. V nekaterih primerjih je obdavčeno obdobje pridobivanja pravic, v drugih eh, obdobje izplačil. In kaj se bo zgodilo, če bomo te oddelke želeli združevati? Kaj, če pridobivam oziroma če mi izplačujejo v državi, ki ima starostno upokojitev 62, pridobiva pa sem pravice v državi, ki ima starostno upokojitev na starost 65? Kako bo s tem? Strokovnjaki in komisija bi morali torej odgovoriti še na številna vprašanja. V našem interesu je, da pripravimo pregleden, transparenten eh, produkt za potrošnika. Potrošnik mora biti dobro obveščen. Vse to pa ga tudi ne sme preveč stati. Naložbe ne smejo izginiti na račun eh, pristojbin. Zamisel o pepu se mi torej zdi zelo dobra ampak eh, na kakšnem mestu se mi zastavljajo veliko vprašanje glede praktične izvedljivosti te ureditve. Hvala. Eh, Najlepša hvala za vaše pripombe. Mislim, da nihče ni želel biti umeščen na, eh, na razpravo v podcast.ai. Gospa Beres, prosim. Najlepša hvala. Mislim, da jih je časovnica uh, tega dosjeja razmeroma ambiciozna uh, in da nas bo doposla, zaposloval kar nekaj časa. Uh, nisem uh, prisluhnila celotni razpravi, ampak uh, rada bi spostavila nekaj vedikov, ki so bili omenjeni. Uh, recimo davčne uspodbude uh, tukaj. Eh, ne gre eh, za finančnike, ampak za čezmejni proizvod, eh, ki bo dostopen našim državljanom. Rada bi vprašala naše izvedence, kateri davčni sistem bi bil primeren za ta proizvod mislim, da je gospod Van Merten dejal, eh, da ta eh, predlog eh, rešuje vprašanje prenosljivosti. Jaz mislim, da ne. Mislim, da s tem ta problem ne bo rešen, ampak zgolj predstavljen. Namreč zagotoviti moramo pravo prenosljivost trenutnega sistema. Ali lahko kaj več poveste o tem? Eh, in eh, potem še zadnja točka. Eh, tukaj gre za možnost izbire, avtomatične izbire, prevzete možnosti. Pogovarjala sem se z različnimi izvedenci in rečeno mi je bilo, da če gre za pravi pokojninski proizvod, potem mora biti ta prevzeta Eh, možnost, uh, možnost, ki bo zasnovana eh, na upokojitvi, ne na kapitalu. Tukaj torej ne gre zgolj za uh, nominalno vrednost, kajti ta ne bo privlačna za uh, vrčevalce. Še več je točk, ki bi jih lahko omenila. Uh, ampak eh, te so se mi zdele najpomembnejše. Dovolite mi še eno vprašanje v zvezi z EJOPO, kajti EJOPO je omenilo uh, več uh, gostov. In uh, rada bi uh, preverila sledeče. Uh, Eh, reforma, eh, ki je trenutno predlagana v zvezi z EIOPO, eh, e ali menite, da je ta reforma dobra ali pa menite, da bo potrebno EIOPO, torej Evropske kanse za varovanje in poklicne pokojnine, še ukrepiti? So, like... Najlepša hvala. Prihajamo do konca javnega posvetovanja. Prosim vse goste, da podajo sklepne pripombe v treh ali štirih stavkih in da se morda odzovete na vprašanja gospe Beres. Na to pa bomo dali priložnost poročevalki Sofi, da zaključi razpravo. Torej, najprej dr. Orlemans za par sklepnih pripomb. Najlepša hvala. Strinjam se z vašo zamislijo, da bi ta produkt opredelili kot res pokojninski produkt, ne kot kapitalski produkt. Glede na to, da so ureditve v državah članicah različne, je pomembno, da poskrbimo tudi za obveščanje, torej obveščanje o možnosti prenosa sredstev iz kapitalskega proizvoda v pokojninskega. To je zelo pomembno. In res je, mislim, da nam EOPA pri tem lahko pomaga, tako bi zagotovili tudi transparentnost, kar velja tudi za vidik davkov. Samo še nekaj bi rada dodala. Nekoliko težav imamo s časovnico, tako da prosim, da damo najprej možnost vsem, da se odzovejo. Na to pa morda damo besedo še poročevalcu Mosenči. Gospa Fili. Naj odgovorim eh, gospe Berez, kar zauzima prevzeto možnost. Eh, verjamemo, da mora imeti potrošnik možnost izbire in na nacionalni eh, ravni. Eh, Obstajata dve možnosti, ali vnočitev kapitala ali pa vnočitev ob upokojitvi in nekaterim je ljubša ta drugim druga možnost, kar zadeva reformo EIOPE, eh, e nismo niti najmanj eh, zadovoljni, kaj ti varstvo potrošnikov sploh ni upoštevano pri tej reformi. Eh, to pa ne pomeni, da se ne strinjamo eh, z tem, da bi EOPA morala biti organ za odobritev proizvodov PEP. E eh, Sedaj pa gospod Van Merten. Nekaj vprašanj je bilo zastavljeno njih glede prenosljivosti in glede oddelkov. Prenosljivost seveda ni idealna, s tem ne bomo razrešili čisto vsega. Pristop po posameznih oddelkih pa se mi zdi zelo genijalen. Tako bi okrepili dodatno okrepili prenosljivost. Sicer um, prenosljivost še um, ni najboljša, ampak EEE e e pa bi pomenilo, da gremo nekoliko predaleč. Toliko za enkrat. Najlepša hvala. Sedaj pa Bernard Argiron. Hvala, ne bom ponavljal tega, kar je povedalo Združenje potrošnikov. Strinjam se s tem pogledom. Glede vprašanja davkov. Tudi mi imamo nekatere dvome. Kako naj se lotimo te teme? Upam, da bomo lahko našli dobro rešitev, ki je seveda ne bomo kar naložili državam članicam. Upam, da bomo našli rešitev, ki bo spodbujala prenosljivost. To je ključno za ta projekt. To eh, bi jaz. Uh, Najlepša hvala in ne nazadnje še Tobias Bruheler. Eh, hvala, strinjamo se, da je obdavčitev zelo pomembno vprašanje. Nimamo dokončne rešitve seveda pa bi radi konstruktivno sodelovali vsemi za to, da zagotovimo dober eh, rezultat. Pri OPI se zastavlja vprašanje oddelkov. Če vzpostavimo oddelki, potem govorimo o bolj ali manj nacionalnem nadzoru. Če pa govorimo o drugem režimu in o vse evropski ureditvi, pa bi lahko EU pa odigrala večjo vlogo. Najlepša hvala. To. Najlepša hvala vsem gostom, sedaj pa podimo nazaj k naši poročevalki Sofiji Intvert. Najlepša hvala, predsedujoči, in najlepša hvala vsem udeležencem razprave in eh, hvala kolegom za pripombe. Ne bom podajala nikakršnih eh, pripomb glede tega, v katero smer naj bi šli, zaradi tega, ker bom koga spravila v paniko, tako da bom to prepustila samemu postopku. Svoje razmišljanje bom predstavila prek dokumenta, ki bo na voljo do januarja. Najprej naj se odzovem na pripombe kolegov iz Goje. Razumem, kaj ste želeli povedati. Najprej izpostavim, da govorimo o dodatnem, komplementarnem eh, sistemu. Če zagotavljanje javne storitve ni zadovoljivo. Gre za eh, situacijo, za katero ni pristojna Evropska unija, to je v nacionalnih pristojnostih. In PEP naj bi bil dopolnjujoč element, dopolnjujoč element tistemu, za kar eh, so dolžni pristojni nacionalni organi, kar morajo izvati v skladu z evropskimi pogodbami. In to lahko povem odgovor kolegu Anemansu in drugim kolegom, ki pravijo, da prihaja do pomisleka v nekaterih državah članicah. Seveda bo težavno pripraviti sistem, ki bi morda lahko ogrozil ali zamajo obstoječe nacionalne sisteme, predvsem tiste, ki so se izkazali za zelo stabilne. To ne bi bilo smiselno in tega ne želimo storiti. Veliko ljudi preučuje ta dosje, tako da če bodo opazili kakšno napako, nas bodo na to zagotovo opozorili. Tudi poročevalci esenci iz ENF nas bodo zagotovo natančno spremljali. Če ugotovimo, da prihaja do težav, je treba to opozoriti. V nekaterih državah članicah so pokojninske ureditve dobre ne moremo pa reči, da so perfektne. Tudi nizozemska ima zelo dobro ureditev, vendar pa je treba to prilagajati demografskim spremembam, spremembam na trgu dela, finančnim trgom in tako naprej. Sistem je treba posodabljati. Če želimo zapolniti obstoječo vrzel na področju um, pokojnin. Um, gospa Vržaj postavila razkoraka med pokojninami ženskih in moških. Ženske so plačane manj in morajo vrčevati več za to, da lahko zagotovijo enako pokojnino. Ampak dobro, pustimo to v strani. Finanč, fiskalna vprašanja. Tudi to je zelo občutljivo vprašanje in zelo zapleteno vprašanje. Komisija je ravnala preudarjeno, ko se je odločila, da bo pripravila poseben dokument in da tega ne bo vključila to uredbo. Kajti mislim, da je popolnoma. Da je popolna iluzija si zamišljati, da bi prišlo do soglasnosti v svetu. Lahko računamo na konsens. Priporočilo, ki ga je podala komisija, bi moralo naleteti na odziv tudi v svetu. Morda bi lahko pripravili harmonizirano ra raven, ki pa bi bila opcionalna z možnostjo opt-ina. Morda je to ena izmed možnosti, o katerih lahko razmišljamo. V končni fazi menim, da ne glede na to, kako bo na koncu izgledal PEP, mora uživati zaupanje in mora biti učinkovit in pri zaupanju bo šlo za zelo pomembno vprašanje. To bo nekaj novega. Ljudje s tem instrumentom ne bodo seznanjeni, zato bodo do njega pristopali z določeno mero nezaupanja. Tako da mora biti ta instrument privlačen tudi za vlagatelje, kajti drugače tudi poslovno ne bomo zmožen preživeti in potem so vsa naša prizadevanja za manj. Glede eh, razdelkov, Treba bo najti rešitev. Predlog komisije pravi, da bi ponudniki morali imeti oddelke za vsako posamezno državo članico in da morajo to pripraviti v petih letih. To se mi ne zdi razumna rešitev. Majhni ponudniki, regionalni ponudniki bodo v težji situaciji. Morda bi lahko zagotovili sodelovanje, morda bi svojo vlogo pri tem lahko odigrala tudi EUPA. In še, gle, še glede IORP-ov, to vprašanje je v moji državi zelo občutljivo. Enako velja za to, kar je dejal gospod Anemans. Če želimo, da bo sistem z IORP dobro sodeloval, moramo biti zelo previdni. Te ureditve ne smemo zamajati. Ne vem, ali je radikalna rešitev popolne izključitve IORP-ov iz te ureditve primerna. Treba je najti rešitev, ki ne bo preveč posegala v nacionalne ureditve, bo pa ob enem omogočala obstoj nekaterim EORPom, recimo EORPom posebnih kategorij. Gospod eh, Orlemans, mislim, da je govoril o distribuciji prek drugih pravnih sredstev. Lahko bi morda razmišljali o čem takem. Sama sem torej zelo odprta do teh idej. V prihodnih tednih se bom posvetovala s eh, številnimi, tako da bom svoj delovni dokument predstavila januarja. Najlepša hvala. Mislim, da je poročilo v dobrih eh, rokah. Najlepša hvala poročevalcem, eh, pripravljalcem mnen in poročevalcem v senci. Hvala vsem, hvala tudi gostom. 11. januarja bo sledila naslednja razprava. Pred 21. in 22. januarjem bo treba pripraviti predloge sprememb, obravnava predlogov sprememb 23. in 24. april. Glasovanje pa bo ekono potekalo 4. junija. Najlepša hvala torej za izvrsten začetek razprav o tem dosjeju. Sedaj pa podimo kar na naslednjo točko na dnevnem redu.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 Please, would you be so kind and, uh... Spoštovani kolegi, prosim, da ponovno zasedete svoja mesta, tako da lahko začnemo z drugo točko dnevnega eh, reda za danes popovdan. Tisti, ki bi radi še naprej razpravljali o pepih, prosim, da to počnete izven te dvorane, tako da lahko nadaljujemo z dnevnim redom.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 Evropskega parlamenta in sveta okrepiti vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo učinkovite izvajali pravila konkurence in zagotavljali pravilno delovanje notranjega trga. Tiste, ki ne želite sodelovati pri tej točki, prosim, da zapustite dvorano, tako da lahko nadaljujemo. So we have more than 250 Več kot 250 predlogov sprememb je bilo predloženih eh, k temu predlogu, ki zagotavlja minimalne standarde in minimalne zahteve glede preiskav eh, poslovnih prostorov, glede obveznosti, zavez eh, in sankcij za to, da bi okrepili nacionalne organe pri izvajanju izvrševanja tem predlogom bi zagotovili, da se uporabljajo enaka pravila za boj proti eh, konkurenci. Radi bi zagotovili, da imajo nacionalni organi za konkurenco ustrezna orodja na voljo za izvajanje nalog zagotavljanja pravične konkurence na notranjem trgu. Tu gre eh, za predlog, eh, za nov predlog, ki ga obravnava estonsko predsedstvo, bulgarsko predsedstvo pa bo verjetno nadaljevalo z njim. In eh, verjetno lahko pričakujemo skupni pristop do druge tretjine prihodnega leta. Predlagamo, da se predloži razprava da, oziroma glasovanje v Ekonu na konec eh, februarja. Tako bomo imeli več časa za to, da pripravimo kompromisne predloge. Najprej bomo dali besedo poročevalcu ki danes sicer ne more biti pristo, prisoten, tako da bo spregovoril gospod Sandar namesto njega. Pet minut bomo namenili predstavitvi, na to pet minut razpravi in uh, nekaj minut za pritegnitev pozornosti in na to pa še catch the eye. Like... Spoštovani kolegi, najprej bi rad, da opravičila kolega Andreja Švaba, ki žal danes ne more biti z nami zaradi tega, ker uh, ima druge obveznosti. Tako da me je prosil, da predstavim naslednje. Poročevalec bi poročevalcem v senci in vsem drugim eh, kolegom, ki so uložili predloge sprememb, dejal, da je zelo hvaležen za neprecenljiv prispevek k razpravam v parlamentu. Gospod Švab je dejal, da so ti predlogi sprememb dobra osnova za konstruktivno sodelovanje in za oblikovanje kompromisnih predlogov. Veliko predlogov sprememb gre v isto smer. Zaradi tega bi lahko vsaj pri nekaterih členih eh, hitro našli kompromise. Prvi sklop kompromisov eh, se že oblikuje. Predloge bomo kmalo poslali poročevalcem v senci. Danes uh, se poročevalec ne želi spuščati v prevelike podrobnosti, tako da bi rad izpostavil samo nekatere točke. Najprej poročevalec z veseljem ugotavlja, da se vse skupine strinjajo glede minimalnih standardov in minimalnih varovalk. Te potrebujemo zato, da bi zagotovili bolj učinkovito izvrševanje evropskih pravil glede konkurence. Zato je zelo pomembno, da vsi nacionalni organi za konkurenco imajo na voljo ustrezna orodja za to, da učinkovito izvršujejo trenutno verjalna pravila o konkurenci. Glede varovalk in tretjega člena. Ob predstavitvi osnutka poročila je poročevalec eh, dejal, da okrepljena pravila izvrševanja moramo okrepiti prek dodatnih postopkovnih jamstev. Poročevalec torej meni, da sklic na listino o temeljnih pravicah Evropske unije in na splošno načelo evropske zakonodaje ni dovolj. Zaradi tega predlaga, da bi ključne varovalke zapisali skupaj s sklicem glede ustrezne uporabe členov 101 in 102 PDEU. Poročevalec eh, je vesel, da se tudi drugi kolegi strinjajo s tem predlogom, glede na to, da so predložili podobne predloge sprememb. Glede 11. člena, glede zavez. Poročevalec pozdravlja dejstvo, da očitno obstaja strinjanje glede sklepa o zavezah. Nacionalni organi za konkurenco bi morali imeti do možnost eh, ponovnega odprtja postopkov v primerih, ko je prišlo do bistvene spremembe dejstev, na katerih je temeljila prvotna odločitev oziroma če podjetja ravnajo, ravnajo v nasprotju s svojimi zavezami. Na to glede maksimalnega zneska za globe. 14. člen. Tu gre za najviše možne kazni. Tu pa se mnenja razhaja glede tega, kako bi to določbo lahko oblikovali. Poročevalec meni, da glede na to, da z praktičnega vidika vse države članice že predvidevajo deset odstotni delež eh, upoštevanega prometa kot največji znesek in glede na to, da nacionalni organi za konkurenco uporabljajo tudi člena 101 in 102 pogodbe o delovanju Evropske unije, potem bi komisija morala predvideti tudi poenoteno najvišjo kazen na evropski ravni. Tako bi zagotovili bolj enoten pristop in tudi bolj predvidljiv sistem. Najvišji znesek, okrog 10 odstotkov, bi bil sorazmeren in usklajen z običajnimi nezakonito pridobljenimi prihodki m, mm, družb, ki kršijo pravila. Glede pri, naz, pri zanesljivosti. Poročevalec opaža, da so bile sprejete določbe, ki bi zagotovile večjo učinkovitost določb pri, pri zanesljivosti. Namen je povečati pravno gotovost za podjetja. Podjetja bi tako tudi raje sodelovala z organi za konkurenco razlike med nacionalnimi programi za priznanjeslivost pa bi morale biti zmanjšane. Zagotoviti bi morali, da vsi nacionalni organi za konkurenco lahko predvidijo imuniteto ali pa znižanje sankcij pod enakimi pogoji za vse. Poročevalec se veseli konstruktivnega nadaljnega sodelovanja s poročevalci v senci v prihodnjih tednih. poročevalec bi rad izpostavil tudi, da bi eh, rad eh, posredoval informacije, ki jih je prejel. Zaradi težav z informacijsko tehnologijo je prišlo do mm, preložitve roka za glasovanje, ki bo torej 27. februarja, zaradi tega, ker ste, morali, ker ste lahko predloge sprememb vložili še nekoliko kasneje. Najlepša hvala, sedaj pa poročevalci v senci. Najprej SND. Uh, Gospod Zani. Najlepša hvala. Mm, zaradi tega, ker so se žal uh, sesuli informacijski sistemi Evropskega parlamenta, je prišlo do prilagoditve časovnice. Zaradi tega žal tudi ni prišlo do srečanja poročevalcev v senci. Uh, Vendar pa, glede na to, da je poročevalec pripravljen eh, sodelovati konstruktivno, upam, da bomo tudi v prihodnje dobro sodelovali. Na kratko bi rad še enkrat izpostavil glavne elemente, ki sem jih omenil tudi ob prejšnjih razpravah. Najprej. Pojasniti je treba, da bo vsaki državi članice zagotovljena neodvisnost nacionalnih organov za konkurenco. Zaradi tega ne bi smeli predvidevati politične odstranitve voditeljev teh organov, prav tako pa bi morali biti njihovi postopki imenovanja transparentni. Izvolitev v organ mora temeljiti samo na podlagi njihovih uh, kompetenc. Okrepitev nacionalnih organov za konkurenco bi morala biti povezana tudi z okrepitvijo finančnih sredstev. Financiranje organov konkuren za konkurenco ne moremo osnovati samo na pobiranju kazni. Glede pristojnosti za bi morali predvideti, da lahko organi sami razpolagajo z sredstvi, Obenem pa bi morali zagotoviti večjo transparentnost glede na to, da gre za javna sredstva. Poleg tega bi morali državljani imeti na voljo dostop do vseh eh, relevantnih informacij. Evropski parlament pa bi moral imeti možnost razpravljati o vseh organih za konkurenco tudi v svojih poročilih. Naj povdarim tudi, da je treba predvideti tudi dobro tehnološko podkovanost nacionalnih organov za konkurenco. Dovolj je, če pomislimo samo na sisteme in sisteme takošnjega pošiljanja sporočil ali pa ustrezno tehnološko ozadje. Organi za konkurenco morajo biti dobro tehnološko podkovani, če naj izpolnjujejo svoje naloge. In na zadnje, naj izpostavim težavo pri um, pojmih uh, dostopnosti in nalaganja. Kot sem razložil v zadnjih razpravah, skupina SND ne podpira nujno vseh eh, predlogov poročevalca glede teh točk. Najlepša hvala. Najlepša hvala za pripombe. Sedaj pa za EKR, gospod Starbati. Skupina EKR se v veliki meri strinja s poročilom gospoda Švaba. To poročilo je zelo pomembno krepi možnosti nadzora nad podjetji. Besedilo gre v pravo smer. Kako zelo pomembno je poročilo gospoda Švaba, je razvino tudi iz zadnjega posvetovanja glede kartelov. Slišali smo zelo pomembna sporočila glede boja proti kartelom v Evropski uniji, prav tu na zaslišanju v parlamentu. EKR pa v nasprotju s poročevalcev meni, da to poročilo ni najboljši okvir za urejanje razmeri med odvetniki in eh, strankami. Tu gre za specifične nacionalne ureditve in tu bi šli nekoliko predaleč. Ne bi radi, da pride do zamud pri obravnavi tako zelo pomembnega poročila, če bi se še naprej sklicevali na unos te točke v besedilo. Poleg tega ne bi smeli razpravljati o maksimalnih kaznih. Ne glede zaradi tega, ker eh, se ne bi mogli zediniti, ampak zaradi tega, ker bi se moral eh, odbor bolj ukvarjati z samim področjem uporabe. Total turnover bi bila prav tako pomembna točka, o kateri bi morali razpravljati. Prav tako bi morali ukrepiti vlogo nacionalnih organov za konkurenco. Tudi vodje boja proti nacionalnim kartelom so stopili v znami in dejali, da bi radi bili avtonomni, tudi kar se tiče proračunov. Tudi pri oblikovanju proračunov bi morali imeti dovoljšno fleksibilnost za oblikovanje proračunskih sredstev. Tako da je treba okrepiti tudi ta vidik. Za EKR je pomembna še ena točka. Javna in zasebna podjetja morajo biti podvržena načelom pravične konkurenčnosti pri izvajanju svojih vsakodnevnih eh, poslovnih dejavnosti. Tudi državna podjetja ali državni podobja podjetja imajo namreč eh, velik vpliv eh, na gospodarstvo in zaradi tega bi morala biti prav tako podrejena načelu pravične konkurence. EKR er si prizadeva tudi, da bi karteli lahko bili predmet eh, preiskav in da bi se jim lahko naložilo kazni in sankcij, ne glede na velikost ali obliko podjetja. EKR er, mm, opozarja tudi glede odvračilne vloge tega predloga, zato menimo, da določb ne bi smeli preveč razlahljati. Prepričani pa smo, da bo poročevalec lahko dosegel dober kompromis. Hvala. Thank you very much. Uh, for Alde, uh... Najlepša hvala. Gospod Peter Ježek je poročevalec za Alde, vendar ga ni tu. Bi kdo drug želel spregovoriti v imenu Alde? Ne. Dobro. Potem pa gospa Lupe Spremeho za GUE. Eh, la de la Najlepša hvala, predsedujoči. Strinjamo se z zamislijo komisije, da bi pripravili enoten okvir jamstev, tako da bodo organi za konkurenco lahko preučevali tudi nepravilnosti v zasebnih podjetjih. Treba je zagotoviti, da bodo imeli ti organi tudi dovolj finančnih sredstev in dovolj zaposlenih. To je zelo pomembno za ustrezno nadaljne zagotavljanje pravične konkurenčnosti v Evropski uniji. Vendar pa Dvomimo, ali so predlagana orodja res koristna, če se želimo boriti proti oblikovanju zasebnih monopolov. Tako da bi se radi zahvalili gospodu Švabu, ki je prek eh, svojih predlogov sprememb uvedel tudi možnost, da se organi za konkurenco lahko odzovejo tudi v primeru nacionalnih organov in da so tudi odgovorni za njih, kar pomeni, da gre tudi za politični nadzor dejavnosti. In to se nam zdi ključnega pomena. Vendar pa verjetno ne bo tako enostavno najti konsenza pri drugih točkah. Recimo pri nalaganju kazni podjetjem, ki so sedaj odvisne od celotnega prometa. Menimo, da bi morali ostati pri predlogu komisije. Menimo, da predlog komisije še vedno predvideva dovolj odvračujoče kazni. Menimo pa, da bi moral biti prag raje okrog 12 odstotkov na mesto 10 odstotkov. Bi pa morali nacionalnim organom eh, dati možnost, da to kazen tudi povečajo, če se jim to zdi upravičeno v posameznem primeru. Kazni prav tako ne bi smele ogroziti pridobitnih dejavnosti podjetij. Obenem pa bi morali preprečevati nastanek monopolov. Zagotoviti je treba tudi neodvisnost organov za konkurenco. Predlagamo, da vsaj dve leti ne bi imeli nikakršne možnosti da bi si regulatorji in podjetja med seboj podajali kljuke. To je treba nujno zagotoviti, če se želimo boj, boriti proti korupciji. Hvala. Raymond. Najlepša hvala za zelene, gospod Raymond. Ramon ali Raymond? teilen? Najlepša hvala, skoraj vse smo, smo že slišali. Kolega Špap je pripravil zelo konstruktivno poročilo, na podlagi katerega lahko delamo naprej. Prepričan sem, da bomo lahko našli kompromise. Nekateri kolegi so že izpostavili, da je res treba razširiti in še bolj utemeljiti neodvisnost organov za konkurenco. To se nanaša na finančno podporo, na, sesta, na kadrovsko sestavo in na oblikovanje proračuna. Torej na teh področjih ne bi smeli imeti pretiranega nacionalnega vpliva na organe za konkurenco. To pomeni, da bi s tem ukrepili tudi transparentnost skupine se tu strinjamo med seboj, kar pomeni, da bi lahko pripravili kompromisne predloge. Prav tako zagovarjamo letna poročila in poročila o opravljenih preiskavah. Tako bi uvedli tudi obvezujoč element transparentnosti pri boju proti nelojalni konkurenci. Na evropski ravni bi moralo biti jasno, kdaj prihaja do konflikta interesov in kdaj ne. Izpostavil pa bi še eno točko, o kateri še nismo veliko slišali. Glede te točke bomo podali predlog spremembe. Menimo, da je treba jasno eh, razlikovati med očkodninami in kaznami. Očkodnino plača podjetje, če je kršilo pravila glede konkurenčnosti. Tu gre za plačila državljanom. Pri kaznih eh, pa gre za drug element, ki se nanaša na kršitev zakonodaje in eh, želimo, da se kazni in očkodnije obravnavajo ločeno in ne zamenjujejo med seboj. Tako želimo, da bodo pravilo, pravila jasna. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Ne vidim Barbare Kapel in tudi nikogar drugega iz skupine ENF eh, ali kdo želi besedo v prosti razpravi? Gospod San. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Mislim, da je velik poudarek bil eh, dan preglednosti in mislim, da je to zelo dobro poudariti, pa je potrebno še nekaj. In sicer, da bi uh, morali uh, eh, z tem pojasniti tudi, da konkurenca, kon, zagotovitev konkurenčnosti ne more biti instrument, eh, ki bi uh, bil enak za vse. Namreč uh, ta instrument je potrebno prilagoditi uh, nacionalni uh, situaciji in to je po mojem mnenju ključnega pomena. Pravilam, je potrebno izvajati eh, povsod, eh, ampak eh, potrebno je upoštevati tudi okoliščine v državah članicah. V nasprotnem primeru bo prišlo do neskladnosti in do neravnoteži. Eno izmed, ena izmed temeljnih tem je da ko govorimo o NOK, moramo govoriti tudi o evropskih instrumentih. Torej potrebujemo politiko, ki bo sicer ustrezala eh, Evropi kot celoti, eh, ampak eh, ki bo upoštevala tudi specifične regionalne lasnosti. Najlepša hvala za vaš prispevek. Nihče več ne želi eh, besede, zato dajem besedo komisiji. Hvala lepa vsem. Zelo vesela sem, da sem lahko danes tukaj in povem eh, nekaj več v imenu komisije. Najprej bi se rada zahvalila, eh, kajti eh, zares smo hvaležni odboru Ekon in pa Evropskemu parlamentu zaradi tega, eh, ker eh, ste eh, tako hitro obravnavali eh, to eh, temo. Eh, hvala lepa, da ste nam ukrepili, pomagali ukrepiti ta predlog, katerega smo kar nekaj časa eh, pripravljali in sicer v sodelovanju z nacionalnimi organi za konkurenco naj eh, spregovorim o eh, nekaterih točkah, ki ste jih omenili danes. Najprej temeljne pravice. Povsem se strinjamo z tem, da je potrebno zagotoviti eh, temeljne eh, človekove pravice, vendar pa bi radi opozorili na eh, previdnost, ki je potrebna, ko gre eh, za zaščito korespondence med. Eh, pravnimi zastopniki in pa eh, strankami, kajti to je že določeno v eh, nacionalni zakonodaji in ta eh, zaščita presega pravo na področju konkurence in je veliko bolj zapleteno področje, kot bi si predstavljali, kajti situacija se iz države v državo razlikuje. Eh, kaj se zgodi, če se nekdo na, obrne na eh, odvetniško pisarno. Potrebno je zagotoviti, da eh, ne bo nobenega navskrižja interesov, da nekdo, ki je delal v odboru za konkurenco, Um, lahko prestopi v odvetniško pisarno, uh, ampak če tam ne opravlja istega dela, kot ga je opravljal prej. Kot smo slišali, ne moremo imeti enotnega pristopa za vse. Uh, Eh, in eh, ne smemo preveč določati podrobnosti, eh, ko gre recimo za navskrižje interesov, koliko časa nekdo ne bi smel delati na določenem področju, recimo kot odvetnik, ki je bil nekod zaposlen v odboru za konkurenco. Sedaj pa še dostop do dokaznega materijala, tudi to je bilo danes tukaj omenjeno naj eh, poudarim, da je zelo pomembno, eh, da nacionalni organi za konkurenco dobijo dostop do vseh eh, dokazov, ki so eh, na voljo eh, podjetjem. Zakaj je to tako zelo pomembno? Eh, ker eh, gre tudi za shranjevanje podatkov v oblaku in eh, le na ta način bodo lahko ti organi tudi učinkoviti eh, in bodo lahko. Eh, učinkovito odkrivali eh, napake. Potem pa še eh, globe. Poglavje eh, na temo glob je namenjeno odstranitvi vseh morebitnih ovir, ki obstajajo v nacionalnih zakonodajah danes in ki onemogočajo organom za konkurenco eh, določanje glob. Tukaj torej ne gre za harmonizacijo, ampak eh, za eh, preprosto odstranitev ovir in zaradi eh, tega ne želimo določiti maksimalne globe, ampak želimo državam članicam ki tako želijo omogočiti, da določijo strožje kazni. Ko torej izračunavamo znesek, nek eh, desetodstotni delež upoštevanega prometa, eh, lahko eh, organ za konkurenco obšteva tudi splošen promet v tem letu. Mislim, da nacionalni organi to prožnost potrebujejo za določitev glob. Najlepša hvala. S tem bom zaključila. Hvala lepa. Hvala lepa za udeležbo, hvala lepa za razpravo. Glasovanje je predvideno 27. februarja. Ne vem, kdaj pa je predvideno glasovanje na plenarnem zasedanju. Za 15 minut bom sedaj prekinil to sejo. Glasov iz dvorane tolmači že ne slišimo. Gospa Berešnji vključila mikrofona. For the debate was clear. If you would be here at the beginning, you would. Torej, časovnica je bila zelo jasna. Če bi bili tukaj na začetku, potem bi vedeli, da sta bili dve minuti namenjeni vprašanjem in e, tri minute odgovorom, torej e, ob 16. naj bi zaključili za to razpravo. Ja, gospod predsedujoči, jaz sem bila tukaj, nikoli nisem zapustila dvorane, e, tako da mi tega res ne morete učitati. E, pritožujem se zaradi posveta na temo PEPA, ker mi niste dovolili, da se poglobim v razpravo. Eh, namreč eh, tam eh, bi morali podrobne spregovoriti o določenih temah. Vi ste dejali, da tega ne moremo storiti zaradi časovnega pritiska. Sedaj imamo pa preveč časa. Ja vem, da ni lahko predsedovati, ampak rada bi vas le opozorila na to, da mi niste dali besedo, sedaj pa prekinjamo sejo. Hvala lepa, prekinili bomo to sejo za 15 minut. Thank you.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

Eh, Tako, dober dan, dame in gospodje. Rad bi pozdravil Margaret Vestager, našo komisarko za konkurenco. Hvala lepa, da ste prišli k nam z namenom tega drugega strukturiranega dialoga v letu 2017. izmenjava mnen z člani odbora. Ekon bo dala komisarki priložnost, da predstavi zadnji razvoj v eh, dejavnostih in pa preiskavah. Gedi za konkurenco, še prav posebej se bomo posvetili digitalnemu gospodarstvu in pa bančnemu področju. Torej, to sta razmeroma pomembni temi. Zahvaljujemo se vam za vašo udeležbo danes za vaše sodelovanje in za vaše dejavnosti, za delo, ki ga upravljate in Margarit, beseda je vaša. Hvala lepa, da ste me ponovno povabili v vaš odbor. Hvala lepa tudi za toplo dobrodošlico. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu, eh, gospodu Ramonu Tremozi in pa poročevalcem v Senci za njihovo podporo. Eh, politiki eh, za eh, konkurenco. Dobro je, da se strinjamo, da politika konkurence deluje, kajti to koristi našim državljanom. Če so trgi odprti, lahko državljani vidijo, katere proizvode podjetja prodajajo, katere inovativne ideje so predstavila in na ta način tudi lažje izberejo. Veseli me, da menite, da je odločno delovanje potrebno v primeru kršitev eh, prava na področju konkurence. To je ključnega pomena za eh, zaupanje naših državljanov. Omenila bom le nekaj eh, področji, ki mislim, da vas bodo eh, zanimala. Omenila bom primer Google, eh, potem kar počnemo na področju zdravil. Nekaj besed bom povedala o bankah, o davkih in pa o združitvah. Najprej Google. Julija smo sprejeli prvo protimonopolno odločitev v primeru eh, nakupovanja Google. Ugotovili smo, da je eh, Google brskalnik nenehno dajal prednost eh, rezultatom Googleove rubrike nakupovanje v primerjavi z drugimi ponudniki podobnih storitev. Tukaj gre za zlorabo prevladojočega položaja Google. -a. In zaradi tega smo se odločili za globo v višini 2,4 milijarde evrov. Sedaj mora Google zagotoviti, da bo eh, svojo aplikacijo Google nakupovanje obravnaval enako kot eh, aplikacije svojih eh, konkurentov pri razvrščanju rezultatov iskanja. Imamo tudi zelo dobro ekipo tehničnih izvedencev, eh, ki eh, ta primer zelo skrbno nadzorujejo eh, in ti izvedenci so iz podjetja Mavens. To pa seveda še ni konec te zgodbe. Nadaljujemo tudi z primeri, ki se nanašajo na Androide in na platformo AdSense, ki jo Google uporablja za prodajo oglasov na spletu. Eh, torej, eh, ti dve področji sta eh, za nas izjemno pomembni. Trgi morajo ostati odprti in pravični in to ne velja zgolj za digitalno gospodarstvo, ampak za celotno gospodarstvo, tako na spletu, kakor tudi za realno gospodarstvo. Ko državljani potrebujejo zdravila, morajo biti prepričani, da bodo ta zdravila tudi dobili. No, tukaj gre eh, za zelo tradicionalen eh, trg, ki pa je hkrati zelo modern in zelo zapleten. Maja smo eh, odprli eh, primer zaradi zlorabe prevladojočega položaja farmacevtske družbe Aspen. Aspen prodaja pet eh, zdravil eh, proti raku, ki rešujejo življenja, ampak. Eh, cene je podjetje Aspen včasih povečalo tudi za več 100 odstotkov. Septembra lansko leto je italijanski organ za konkurenco ugotovil, da so cene Aspna za ta zdravila v Italiji neupravičene in pa eh, preko eh, merne oziroma previsake. In potem eh, smo eh, maja pričeli z tem primerom za vse evropske države, z izjemo Italije. To je naš prvi eh, primer, eh, ko gre za previsoke cene v farmacevtski industriji in seveda bomo to področje zelo podrobno. Preiskali. Seveda so pomembna vlaganja v inovacije, vendar pa so pomembne tudi ustrezne cene na trgu. Eh, no, eh, potem pa eh, naj na kratko spregovorim še o bankah, kajti sprejete so bile pomembne odločitve glede državne pomoči bankam. V vsakem posameznem primeru si moramo ogledati situacijo, v kateri se nahaja banka, ki jo obravnavamo. In glede na to situacijo so predvidena različna pravila. Če banka ne bo preživela, potem eh, mora odločitev o tem sprejeti Evropska eh, centralna banka. In eh, SRP, enotni odbor za reševanje, se lahko odloči, da reševanje eh, te banke eh, ni eh, ali pa je v javnem interesu. In to se je zgodilo v eh, primeru dveh bank eh, v Venetu in eh, Pravila bančne unije so določila, da eh, bosta ti dve eh, banki eh, stopili v postopek eh, stečaja v skladu z eh, nacionalnim insolvenčnim pravom. Odobrili smo torej pomoč eh, in eh, sledilo je tudi reševanje za sredstvi upnikov za podrejeni dolg zaradi tega, da bi zmanjšali potrebno državno pomoč. Eh, v prihodnosti bo zelo pomembno, da banke zagotovijo dovolj blažilnikov, eh, da se bodo lahko same spopadle s finančnimi težavami in se eh, tako izognile potrebi po, davč, po državni pomoči. Pri zaupanju naših državljanov v gospodarstvo pa je zelo pomembno tudi obdavčovanje. In zadnji dogodek na tem področju je bil razkritje rajskih dokumentov. E, ti dokumenti vsebujejo podrobnosti o različnih podjetjih v različnih evropskih državah. Kot v primeru predhodnih razkritij, e, moje službe učujejo te informacije in sicer zelo, zelo pozorno. E, ugotovili bomo, ali obstaja razlog za zaskrbljenost. Če da, potem bomo pričeli z preiskavami tudi na osnovi teh informacij. Nadaljujemo eh, tudi z eh, delom na davčnem področju in eh, dosegamo dobre rezultate. Pretekli mesec smo od Luksemburga zahtevali, da zbere 250 milijonov evrov davkov, ki bi jih moralo plačati podjetje Amazon. Nažalost smo morali Irsko postaviti pred sodišče, zato da eh, bi zagotovili povračilo sredstev eh, za prednosti, ki jih je dobilo eh, podjetje Apple. Nažal smo se morali odzvati zaradi tega, ker naši državljani pričakujejo lojalno konkurenco. To so torej primeri, kjer smo odločitve sprejeli, pojavljajo pa se tudi novi primeri. Pred dvema tednoma smo odprli postopek eh, državne pomoči eh, zoper Združeno kraljestvo, kajti pravila Združenega kraljestva za eh, podjetja v tuji lasti so zasnovana tako, da naj bi onemogočila izogibanje plačilu davkov. Eh, kar je seveda dobro, ampak zdi se, da imajo eh, nekatera podjetja z eh, tem določene prednosti. Veliko izzivov nas še čaka, kot kažejo ti primeri. Še zdaleč nismo zaključili s svojim delom in zagotovo naših ciljev ne bomo dosegli z okrepitvijo državne pomoči. Potrebujemo zakonodajo ki bo namenjena celotni uniji in veste, da je to prioriteta Evropske komisije pod vodstvom Pjera Moskovičja. Gre za spremembo zakonodaje na eh, področju davkov. Skušali bomo odgovoriti tudi na vprašanje, kako doseči, da nam bo globalizacija prinesla prednosti. Seveda so z globalizacijo povežan, povezane grožnje, z njo so povezani izzivi in uh, zaradi tega moramo razdeliti oziroma poskrbeti za razdelitev priložnosti, ki jih prinaša globalizacija, kaj ti ni samo umevno, da bo globalizacija koristila vsem državljanom in vsem podjetjem. Ravno nasprotno, če ne bomo poskrbeli za um, mm, ustrezen nadzor, potem bo globalizacija koristila le negativnim državljanom. Seveda, bomo morali storiti vse, kar je v naši moči na eh, teh področjih. Veliko pa bomo morali storiti tudi, da bi evropskim podjetjem omogočili, eh, da eh, bodo konkurenčna na globalni ravni. Mislim, da imamo vse, kar potrebujemo. Veliko je začetnih podjetij v Evropi, veliko je dobrih eh, akademikov, eh, raziskovalcev na naših univerzah, imamo dobro podjetniško okolje, zelo dobro infrastrukturo in pa predvidljivo upravo. In seveda moramo to izkoristiti. Eh, izkoristiti moramo to, kar je na voljo, zato da bi zagotovili nova delovna mesta in da bi državljanom omogočili, da si zagotovijo preživetje. Tukaj ne gre zato da bi eh, prednostno obravnavali določena podjetja, ampak gre za vzpostavljanje eh, podjetniških možnosti za tako velika, kakor tudi majhna podjetja. In eh, pri tem moramo dati določeno moč tudi našim državljanom in mislim, da lahko konkurenca oziroma politika konkurence pri tem igra pomembno vlogo, kaj ti ta politika krepi naše državljane. Eh, podjetja bodo morala razumeti, da če ne bodo dobro služila eh, svojim strankam, potem bodo, jih bodo te zapustile in odšle drugam. Torej, mislim, da politika konkurence in ustrezno izvajanje te politike eh, krepi naše državljane. No, naj zaključim z združitvami kajti nadzor nad združitvami ne pomeni, da želimo eh, preprečiti rast podjetij. V Evropi so podjetja lahko velika, lahko so uspešna. In eh, velikost podjetij lahko tudi koristi državljanom, če so zaradi tega nižji stroški, če so podjetje zaradi tega učinkovitejša, če več vlagajo v, v eh, inovacije. Vendar pa se pri združitvah osredotočamo na to, da eh, bi eh, trgi eh, še zmeraj delovali v korist nas vseh, tudi ko podjetje raste. In zaradi tega seveda globalizacija spreminja način dela. Več kot 60 odstotkov naših odločitev v zvezi z združitvami se nanaša na globalne trge. In Eh, to eh, je odločilna sprememba v zadnjih 15 letih. Ne gre zgolj eh, za trende, gre za vsak posamezen primer. In kot veste, se osredotočamo na vsa področja, na uvoz kave, na cement, na olje, na ladjedelništvo. Ukvarjamo se z vsemi primeri, ki zaidejo v naš urad. Torej, zagotoviti želimo, da bi trg služil potrošnikom zaščititi želimo konkurenco, ne konkurente. In zaradi tega moramo razumeti tudi specifične lasnosti eh, posameznih področji. Poglejmo si recimo cement. Cement eh, je eh, zelo težko prevažati, ker je pretežak torej je težko eh, izvajati primerjave eh, z ponudniki eh, cementa, ki so precej oddaljeni od Evrope, kaj ti, ti nikoli ne morejo biti konkurenčni ponudnikom, ki so v Evropski uniji. Ogledali smo si več kot 3000 združitev v zadnjih desetih letih in prepričali smo samo sedem združitev in razlog za to je, da lahko v večini primerov najdemo rešitve. Eh, rešitve, ki omogočajo, da se združitev nadaljuje, hkrati pa ni ogrožena konkurenca. In eh, številne združitve so bile odobrene in eh, iz tega so izšla tudi vodilna evropska podjetja, kot recimo eh, Siemens in Gamesa pred nedavnim, ki eh, sta po združitvi eh, prevzela vodilno vlogo pri proizvodni veternih trubin. Ali pa recimo Danone in Whitewave na področju mlečnih proizvodov in pa napitkov. Torej to kaže, da lahko imamo Eh, uspešna evropska podjetja, ki so lahko konkurenčna na globalnih trgih in da Evropa lahko oblikuje globalizacijo. Lahko pa imamo tudi konkurenco znotraj Evrope, odprte trge eh, in pa eh, možnost za podjetja, da med sebojno tekmujejo. In zato si prizadevamo, pri tem pa sodelujemo z nacionalnimi organi za konkurenco in ti nacionalni organi igrajo zelo, zelo pomembno vlogo. V zaključek eh, naj se vam zahvalim in eh, vas eh, pohvalim za dober napredek, ki ste ga dosegli pri predlogu Evropske mreže za konkurenco plus. Eh, nacionalni organi za konkurenco igrajo zelo pomembno vlogo v vseh državah članicah in hvaležna sem vam za vaše delo in uh, hvaležna sem vam tudi za spoštovanje, ki ga kažete nacionalnim organom za konkurenco, kaj ti brez teh organov uh, evropsko pravo na področju konkurence nikoli ne bi bilo takšno, kakršno je. To je zame zelo pomembno, imam občutek, da je to zelo pomembno tudi za vas in mislim, da to odraža dejstvo, da uh, izvajanje prava konkurence koristi našim državljanom. Zato pa smo vsi tukaj na vse zadnje. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Ja, seznam uh, vaših dejavnosti je zelo impresiven in kaže, kako pomembna je politika konkurence na enotnem trgu. Eh, to je zelo pomembno tudi, ko se pogajamo o Brexitu. Ne moremo ločiti enotnega eh, trga od uh, eh, konkurence in kot ste dejali, dobra politika konkurence eh, mora eh, dati moč tudi našim državljanom, moramo omogočiti, da uživajo prednosti globalizacije. Hkrati pa je potrebno nadzorovati področje digitalizacije, obdavčevanja in tako naprej. Torej, gre za ključno področje In uh, to področje se nanaša tudi na eno izmed najpomembnejših orodij Evropske unije, govorim o enotnem trgu. In zaradi tega uh, temu posvečamo toliko uh, pozornosti in potrebujemo dobro politiko konkurence in uh, zato Evropski parlament tudi podpira to politiko. Kot ste dejali, uh, želimo učinkovito delati eh, pri pripravi predloga ICN. Plus, eh, torej Evropska mreža za konkurenco plus in februarja nameravamo o tem glasovati. Torej, eh, dragi kolegi, čas je za prispevke. Markus Ferber pa je prvi na vrsti vodja naše skupine za konkurenco. Hvala lepa. Gospa eh, komisarka, eh, prvič tukaj nastopam kot eh, vodja skupine za konkurenco in zahvaljujem se vam za dobro sodelovanje, zelo intenzivno razpravo smo, smo imeli in tudi v preteklih letih sva dobro sodelovala. Naj spregovorimo o določenih pomembnih temah. OECD je v uh, sporočilu uh, o algoritmih izpostavil uh, pomemben primer, ki temelji na algoritmih. Številna podjetja uporabljajo algoritme recimo pri do, dinamičnem določanju cen. Na ta način podjetja prilagajajo cene aktualnemu povpraševanju. Eh, ponudba in povpraševanje in eh, pa določanje eh, cen za pomočjo ugotavljanjem cen konkurence, s tem vpliva na cene podjetij in to se lahko vidi recimo pri cenah vozovnic, letalskih vozovnic. Kaj pa se zgodi, eh, če eh, se dva algoritma prekrivata in eh, če pride do določanja cene, ki nima več nobene povezave s potrošnikom? Ali gre tukaj že za kartel? In potem še ena točka, ki me je vedno zanimala, gre za združitve. Naj vas spomnim na združitev Facebooka in WhatsAppa do januarja letošnjega leta je potekal eh, posvet na temo eh, digitalnega sektorja. Eh, ali ste razpravljali tudi o vrednotenju podatkov pri združitvah? Ali ste že prišli do kakšnih ugotovitev? Well, uh, all, uh... Ja, Najprej naj se vam zahvalim in eh, seveda eh, cenimo eh, sodelovanje. To sodelovanje nam pomaga pri našem delu in zaradi tega vas in vašo podporo izjemno cenimo. Mislim, da je to dobra priložnost, da se poglobimo tudi v novo tehnologijo, na področju algoritmov, kako uh, algoritmi eh, delujejo. Algoritme bi morali poslati na pravno fakulteto, preden uh, jim dovolimo, da delujejo. Kaj ti algoritmi bi morali določati, kaj uh, lahko storimo in česa ne bi smeli storiti. Naj omenim le eksperiment, uh, namreč. Uh, Virtualni sumoboj in dva virtualna robota in na začetku tega poskusa robota nista znala niti hoditi. Po eh, milijardah eh, testov in pa napak eh, sta se ta robota naučila hoditi in se e, tudi boriti. E, in čeprav e, ta dva robota nikoli e, nista videla boja dveh sumoborcev, tako, da eh, nam eh, to jasno kaže tudi, kaj se lahko zgodi, če imamo ustrezno tehnologijo za učenje. Eh, in ne moremo dovoliti, da bi lahko nekdo rekel, ja, algoritem je to naredil, nismo mi krivi. Ne, natančno moramo vedeti, kaj počnemo in natančno moramo vedeti, kakšne omejitve smo zapisali v posamezen algoritem, če gre za dinamično določanje cen, če gre za nadzor nad trgom. Kaj ti to je zelo, zelo pomembno? Kaj ti obstaja razlika eh, med eh, tako imenovanim tradicionalnim eh, pristopom, ko preveriš, kakšne so cene na sosednji benzinski črpalki zjutraj in jih potem nekoliko znižaš, da bi imel več strank? in pa eh, dinamičnim določanjem cen na evropskem trgu ali pa celo na globalni ravni. Torej mislim, da je zelo eh, dobro, da se tej temi posvetimo in sicer eh, sedaj in zaradi tega se tudi OECD s tem ukvarja. Eh, kar zadeva podatke pripravljamo se na eh, prvi primer z velikimi podatki in eh, sicer si ogledujemo nekatere primere, ki smo jih že obravnavali. In eh, na srečo smo se tako odločili, kajti izvedli smo analizo združitve Facebooka in WhatsAppa. Zastavili smo se vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi podatke združili, čeprav so dejali, da se to ne bo zgodilo. Izvedli smo analizo in ugotovili, da to ne bi predstavljalo ovire za eh, vstop eh, na trg drugih konkurentov. Namreč eh, gre za vprašanje, kdaj bodo podatki, ki jih ima v lasti določeno podjetje, ob združitvi postali ovira za vstop drugih akterjev na trg. Dober primer je francoski primer, ker je francoski organ za konkurenco zahteval od energetskega podjetja, da predstavi podatke o svojih eh, strankah. Kaj ti, eh, ti podatki so eh, predstavljali oviro za vstop na trg. Ampak to si bomo ogledali tudi z vidika inovacij, z vidika ovir pri vstopu na trg. Torej, to so teme, ki jih pripravljamo. Najlepša hvala, Alfred Sant. Najlepša hvala. Evropska pravila za državno pomoč naj bi preprečila, da bi država eh, vplivala na eh, konkurenco, vendar pa vemo, da eh, je situacija drugačna na globalni ravni. Tukaj gre za subvencije, za pogoje pri delu in tako naprej. To se eh, kaže eh, recimo eh, v letalskem sektorju, ko gre za evropske letalske družbe in pa letalske družbe za bližnjega vzhoda. Lufthansa je izgubila veliko tržnega deleža na tem področju. Kako gledate na to, katere rešitve nameravate predlagati? ostanimo eh, pri eh, letalskem sektorju. Lufthansa naj bi kupila eh, več kot polovico Air Berlina in Ryanair očita, da gre tukaj za zaroto združitve, kajti um, to bi lahko vplivalo na vzpostavitev državne letalske družbe, hkrati pa bi to lahko resno vplivalo na tržni položaj Lufthansa in pa uh, zavezništva Star Alliance. Ali lahko kaj več poveste o tem? To je zelo pomemben eh, trg ne le za industrijo, ampak tudi za naše državljane, kaj te uh, v zadnjih 20 letih. Uh, so se življenja številnih ljudi spremenila Eh, zaradi eh, možnosti potovanja z letali. Eh, ko sem bila otrok, sem se z avtom peljala v Hudson, kar je bilo zelo lepo in to mi je bilo zelo všeč, ampak moji otroci mislim, da bi bili danes zelo razočarani, če bi jih odpeljala le do tja. Torej, letalska industrija igra zelo pomembno vlogo pri našem delu. Eh, moja kolegica Violeta Bulc je izjemno aktivna eh, na področju eh, evropskih letalskih družb in pa letalskih družb z bližnjega vzhoda. Zagotoviti želi lojalno konkurenco, kajte res je, da smo zaskrbljeni zaradi subvencij pri nekaterih letalskih družbah izven Evrope. In svet je dal eh, mandat komisiji eh, za družbi oziroma za Katar in pa Združene arabske emirate. Eh, ti dve državi imata pomembne letalske družbe in mislim, da je zelo pomembno, da podpišemo sporozum. Seveda pa se je potrebno posvetiti tudi dvostranskim sporozumom med letalskimi prevozniki, kar pa zadeva združitve. Eh, seveda tudi nadzorujemo letalske družbe, sedaj pa k združitvi Lufthansa in Air Berlina. Preiskujemo in sicer skrbno proučujemo ta primer, kajti prihaja do velikega prekrivanja. Če si uh, ogledate situacijo znotraj Nemčije, potem lahko uh, vidite, da obstaja zaskrbljenost, uh, kar zadeva uh, konkurenco, možnost konkurence na številnih, pri številnih povezavah. To bo seveda vplivalo tudi na cene, eh, ki se bodo zvišale. Samo dejstvo, da Air Berlin eh, več ne kotira na trgu, da eh, trenutno njihova letala ne letijo, mm, že spreminja cene na trgu. Seveda Evropska komisija s tem nima nobenega upravka, cene določajo letalske družbe ampak takoj eh, lahko ugotovimo, da je prišlo do odziva na trgu, eh, ker letala Air Berlina več ne letijo in ker določenih letalskih povezav več ni. Torej, zagotoviti moramo eh, raznolikost na trgu in Želeli eh, smo se izogniti in sicer eh, z eh, izjemo, da bi prišlo do omejitve ponudbe, kajti določena letala Air Berlina so že letela pod okriljem Lufthansa. Torej, ogledati si moramo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, če bodo te združitve prišlo in če na določenih letalskih povezavah več ne bomo imeli nobene konkurence in to sedaj počnemo. Imamo tudi zelo stroge roke in eh, mislim, da to koristi potnikom. Eh, mislim, da eh, je rok nekje v začetku decembra in takrat si bomo to tudi podrobneje ogledali. Najlepša hvala. Thank you, Kate Thank you, and thank you. Hvala lepa. Kay Swinburne. Eh, rada bi spregovorila v imenu vseh eh, in dejala, da zares cenimo dialog eh, z vami in cenimo tudi vaše odkrite odgovore. Vsi komisari niso tako zelo odkriti. Rada bi spregovorila o občutljivi temi, ki je bila izpostavljena tudi včeraj v pogovoru z predsednikom Dragijem. Gre za uh, odziv Evropske centralne banke, predvsem uh, v programu nakupa sredstev. Uh, Zdi eh, se, da eh, centralne nasprotne stranke omogočajo neposreden nakup eh, obveznic Evropski centralni banki. Odkar je Evropska centralna banka odobrila program nakupa sredstev, je kupila 93 milijard obveznic to pa uh, se zdi, uh, da ima vplivo, vpliv na konkurenco, torej na uh, druge, ki želijo uh, tudi kupiti te obveznice. In glede na uh, vprašanja uh, poslancev uh, se zdi, da je ta program koristil predvsem velikim podjetjem, ne pa majhnim podjetjem. Zaradi tega imam eh, vprašanje. Eh, glede na to, da eh, centralne banke niso predmet prava z področja zlorabe, me zanima, ali so izuzeta tudi iz spoštovanja prava konkurence oziroma politike konkurence. Eh, in potem eh, še postopki za ocenjevanje državne pomoči. Eh, ali je upravičeno, da ECB izbira določene obveznice na mesto, da bi jih pavšalno kupovala? Zdi se, da zelo skrbno izbirajo obveznice, ki jih kupujejo. Uh, Če sem povsem odkrita z vami, ne vem odgovora na vaše vprašanje. Evropska centralna banka eh, ni eh, podjetje, eh, vsaj ne glede na našo zakonodajo. Gre za eh, nekakšno eh, tvorbo, ki ima eh, posebne lasnosti. Torej, eh, se ne osredotočamo toliko na delovanje Evropske centralne banke in ne vem, kakšen bi bil dober odgovor. Uh, na vaše vprašanje, razumem eh, vašo logiko. Vendar pa ne vem, eh, kako eh, bi lahko z vidika politike konkurence pristopili k temu programu nakupa sredstev Evropske centralne banke. Ne poznam niti smernic, ki jih uporablja Evropska centralna banka, ko kupuje Eh, obveznice, vendar pa eh, bom z veseljem to nekoliko proučila in vam odgovorila eh, na vaše vprašanje. Najlepša hvala. Seveda govorimo o obveznicah podjetij, tukaj gre za vlaganja. Torej gre za specifično obliko financiranja. Težko bi za to uh, veljala politika konkurence, ampak dobro, pustimo to ob strani. Gospod Tremoza. Grazie, predsednik Gualtieri. Uh... Hvala lepa. <clears throat> Lepo vas pozdravljam, gospod komisarka. Eh, lepo pozdravljeni znova v Evropskem parlamentu. Uh, Najprej bi rad povedal, da podpiram vaše ukrepe glede Apple in Amazona v Luksemburgu, kajti tukaj gre za davčno pravičnost. Dobro ste se odrezali, dobro delujete, kot to velja tudi za druga področja. Imel bi dve vprašanje v zvezi s programom nakupov. Vprašal bi vas sledeče. Kot boste eh, prebrali v našem poročilu, so številni člani našega odbora zaskrbljeni zaradi konkurence na letalskem področju v Evropi. Naprimer, 44 članov tega odbora, to je velika večina, je podpisalo pismo v preteklem juniju in smo prosili ICB za preglednost. Želeli smo vedeti, katere centralne banke so kupovale uh, dolg katerih podjetij. In eh, potem je to prišlo v tisk in dobili smo seznam. Vem, da imate ta seznam od julija in ugotovili smo naprimer to, da Centralna banka Irske je eh, kupila Ryanair oziroma dolg Ryanaira. Torej, ne želim se spuščati v te postopke, ampak po mojem mnenju to krši pravil, enaka pravila. Kajti potem lahko rečemo, da kritiziramo Italijo zato, ker z državno pomočjo pomaga ali Italiji. To, da eh, banka Italija ni kupila dolga ali Italije. Torej, Se svojim programom je ECB ustvarila izkrivljanje eh, konkurence in ta občutek imamo številni med nami. V našem poročilu smo zapisali, da nam ni všeč, kar se dogaja za Alitalijo ali za Air Berlinom ali za Lufthansa, ampak po drugi strani obstaja ta problem. In uh, vaše službe bi eh, morale pravčiti to vprašanje, kaj ti mi bomo uh, dejavni um, v zvezi z našim poročilom o konkurenci. Torej, prosim za vaš odgovor. Pa še nekaj o Google. Hitrost preiskav. Eh, porabili ste že veliko časa, ga prekinja predsedojoči. Torej imate še 10 sekund na voljo. Ali mislite, da moramo uravnotežiti hitrost preiskav ali moramo ohraniti pravico obrambe eh, podjetij in kar se tiče Google, dajali ste, da prihaja več eh, primerov na področju protimonopolnih pravil, ali lahko poveste kaj več. Sedaj pa še eh, Google nakupi. Um, torej pravijo, da niso, pri, prihajajo do pritožb glede mehanizma pritožb, oziroma ljudje imajo pripombe v zvezi s tem. Ali lahko to pokomentirate, prosim? Hvala lepa. Ko sem odgovarjala Kate glede ECB, uh, eh, torej že sem odgovarjala Kate v zvezi z ECB in k temu se bom še vrnila. Torej, Dokler um, se, vse, se pomoč nakup dogaja pod tržnimi pogoji, potem to ni državna pomoč. Seveda pa se lahko vprašamo, kaj so to tržni pogoji. Uh, Imeli smo celo vrsto primerov, ko so vlade prišle k nam in so rekle, da bi rade uh, vlagale pod tržnimi pogoji. Žel, kajti eh, države, vlade so želele zagotoviti, da ne bodo imele problemov. In ti primeri so postali zapleteni, kajti tržni pogoji eh, ne pomenijo nujno dva ali tri odstotke. Če obstaja tveganje, potem bi morala biti obresna mera mnogo, mnogo višja in tudi to se lahko zgodi. Torej, tukaj gre za različna vprašanja, ko eh, vlade kupujajo obveznice tu ali tam. Odvisno je od tega, kako to storijo. Ampak, kot sem eh, dejala, ne moram vam ponuditi dobrega odgovora v zvezi z ECB. Sedaj pa, kar se tiče protimonopolnih pravil. Po mojem mnenju prihaja do asimetrije, kajti eh, pri nadzoru združevanj. Eh, imamo, uh, upoštevamo tudi časovnico, seveda imamo tudi različne motive, torej podjetja si želijo združiti, mi pa želimo zagotoviti, da to ne škodi konkurenci. In to sta dva različna vidika. Kaj pa imamo skupno? Da moramo hitro delati. In podjetja želijo z nami sodelovati, zato da bi zagotovila, da bo prišlo do uh, združitve in sicer kar se da hitro. Asimetrija pa se naprimer zgodi. Poglejmo si naprimer preiskavo. Ko pride do preiskave, takrat eh, podjetja ne želijo tako sodelovati z nami, kajti mi preučujemo naprimer kartele in takrat lahko pride do eh, globe. Eh, naprimer, kazen je bilo v nekem primeru skoraj da 4 milijarde evrov torej podjetja z nami sodelujajo, predlagajo to, kar je potrebno, hitro se odzivajo, ko jih prosimo za informacije. Ampak to se ne zgodi, ko smo v postopku združevanja. In zato je težko upoštevati roke. Ampak to je ključnega, kajti um, živimo v uniji, kjer je vladavina prava. Torej, podjetja morajo imeti možnost, da se branijo. Mislim, da moramo to pospešiti in to zagotavljamo v vsakem delu postopkov. Naprimer, dostop do dosjejev. Mi želimo, da je ta dostop enostaven. Če pride do ugovora, potem lahko dobijo upogled v dosje. In če se to dogaja na enostaven, hiter način, potem je celoten postopek enostavnejši, kot bi bil sicer. To je včasih izziv za naš proračun, kajti mi moramo imeti dovolj IT urodja, potrebujemo usposobljene ljudi. E, ki jih nismo imeli pred petimi ali desetimi leti, torej potrebujemo takšno orodje, da bomo lahko pospešili naše preiskovalne postopke. Tukaj gre za veliko količino podatkov. Kajti v primeru Google smo se morali prebiti skozi ogromno podatkov in zato potrebujete čas. In seveda je to za nas prioriteta. Toda Mislim, da potrebujemo uh, dobro preiskovalno urodje in pa vlagati moramo v primerno urodje. Eh, potem, um, um, ja, da, um, pritožniki v zvezi z Google, um, pogovorila sem se z njimi, želela sem slišati, kaj imajo oni povedati, kajti mi živimo eh, na trgu, ne živimo v nekem oddaljenem stolpu. In nismo se šele odločili, ali Google sodeluje ali ne, ampak Google zelo natančno spremljamo. Kajti eh, tukaj ne gre toliko za dražbo, gre za to, kako to deluje. In zato uporabljamo naše tehnične strokovnjake, eh, pogovarjamo se z tržnimi udeleženci in mi delamo na tem in eh, pač to bo potrebno bo še nekaj časa. Lopes Permeho. Hvala lepa. Hvala lepa, eh, gospa komisarka. Hvala lepa, da ste eh, vedno pripravljeni govoriti z nami. Omejila se bom na dve temi. Eh, na kmetijstvo in energijo. In to večkrat omenjam. Najprej kmetijstvo. Zahvaljujoč delu Evropskega parlamenta Eh, smo dobili v zadnjih letih številne instrumente za spremljavo cen in tako smo eh, bolje izvajali analize. In mislim, da imamo vedno več dokazov za to, da prihaja do dvojne manipulacije kmetijskih trgov. Sa strani proizvajalcev semen kmetovalci in pa proizvajalci pa potem ostanejo brez obrambe. In zato me zanima sledeče, ali razmišljate o pregledu upravnega akta, zato da bi zagotovili boljšo in bolj enotnejšo konkurenco na kmetijskem področju. In ali mislite, da bi morali imeti nove instrumente. In Potem me zanima še tole, ali lahko že kaj poveste, kaj v zvezi z preiskavami združitve Monsanto in Bayern. In potem energija. Po eni strani imamo um, politiko konkurence. In morali bi si pogledati subvencije eh, za eh, obnovljive vire energije. Morda bi si morali to še enkrat pogledati, kajti obstaja razočaranje, kar se tiče subvencij, ki so bile namenjene določenim energetskim podjetjem. V mislih imam naprimer jedrsko energijo ali pa fosilne vire energije. Torej, eh, prednost se je dala velikim podjetjem tudi za netrajnostno energijo. In to je velika uvira v smeri več e, trajnostne energije na trgu. Hvala lepa. No, to so zelo pomembna področja, kajti eh, to se dotika našega vsakodnevnega življenja. Zjutraj si najprej eh, naredimo kavo in dodamo mleko in kmetijski in energetski sektor potrebujemo za to preprosto dejanje. Pomembno je to, da smo podali pobude, ki bodo omogočile več eh, eh, moči na strani eh, proizvodnje in to mora delovati. Ko gre naprimer za olivno olje, moramo omogočiti, da se bodo proizvajalci združili, da bodo vzpostavili učinkovite prodajne organizacije, ne monopolov, ampak učinkovite prodajne organizacije, tako da bodo imeli močno eh, pozicijo znotraj verige in mi bi morali eh, zagotoviti, da bo to delovalo. Kajti to je dobro za proizvajalce. Potem pa zajamčeni prihodek. E, to je ena poglavitnih razprav e, znotraj e, kmetijske reforme. Komisar to pripravlja in komisija se veseli razprave v zvezi s tem. Moj kolega Haugan bo pristojen seveda za to področje in o tem bo tekla razprava. Ta hip pa smo sredi eh, preučevanja postopka združitje Bajan in Monsanto. Za nas je pomembno sledeče. Združitev ne sme spremeniti dejstva, da kmetovalci potrebujejo izbiro. Kmetovalci morajo imeti možnost, da zbirajo pesticide, eh, izdelke, ponudnike. In potrebujemo tudi konkurenco na področju inovacij kajti potrebujemo eh, boljša semena, potrebujemo manj škodljive pesticide za okolje, za kmetovalce, za potrošnike. Torej, potrebujemo konkurenco na tem področju, zato da bomo kmetovalcem omogočili, da bodo opravljali svoje delo. Eh, nismo še na koncu poti, torej, eh, kar se tiče združitve. Ampak ne glede na to, kaj se bo zgodilo, še vedno bomo imeli predpise, splošne predpise za zaščito okolja kmetovalcev in potrošnikov pred škodo, ko gre za uporabo um, pesticidov in pa uh, semen in pa kombinacijo obeh. Preučujemo, kadar uh, se pojavijo skrbi glede cen, kadar veliki um, proizvajalci izkrivljajo konkurenco, Primer za to bi bil Interbrew. Včasih je pomembno poseči za to, da bi kmetovalcem iz različnih držav omogočili, eh, da spravijo svoje eh, proizvode na police. Naprimer, Francija 2015. Takrat je bil trend k temu, da bi na francoskih policah imeli samo francoske izdelke. Pomembno je, da kmetovalci vedo, da lahko svoje eh, proizvode prodajajo po vseh državah članicah. Pomembno je tudi to, da ne dovolimo eh, vojne o tem, kateri proizvodi bodo na policah. Kajti vedno obstaja možnost povračilnih ukrepov. Če eh, moje proizvode ne morejo biti na tvojih eh, policah, potem tvoje proizvode ne bodo na mojih policah. In tveganje, če, bomo to, če se bo zgodilo to, potem bodo tveganja za kmetovalce še večja in to bo škodilo tudi potrošnikom, ki si želijo izdelkov iz vseh držav. Potem sektor energije. Razvoj energetskega trga. To je, je pomembno vprašanje. Sedaj smo v prihodnem obdobju in žal bo to prihodno obdobje predvsej dolgo, kajti opraviti imamo za dediščino. Torej, energetske mešanice v državah članicah so zelo različne. ko spreminjamo energetsko proizvodnjo, obstajajo v določenih državah resna tveganja, da bo enostavno zmanjkalo energije. Če tudi eh, ni eh, velika možnost, da bo prišlo do tega eh, eh primankljaja, eh, potrebujemo mehanizme, da bi eh, se temu zoprstavili. Eh, Sedaj imamo mehanizme zmogljivosti, ki jih želimo unesti eh, na trg. Torej, torej, takšen mehanizem je lahko nekaj začasnega, lahko je odprt za čezmejno udeležbo. Eh, torej, eh, povpraševanje bi moral biti pomemben del odgovora in seveda je treba omogočiti tudi udeležbo obnovljivih virov energije pri tem mehanizmu. Na tem delamo. Čezmejno vprašanje je posebej zanimivo, kajti če želimo energetsko unijo, potem je čezmejno delovanje bistvenega pomena. Eh, sedaj smo odobrili mehanizme eh, zmogljivosti, eh, ti so nekako različni, kajti odražajo dejstvo, da so, se, da so države članice sprejele različne odločitve glede energetske mešanice, to da vsi imajo enake lasnosti, so začasni, so odprti za odgovor popraševanja. Po in temelijo na dokumentirani potrebi po tem mehanizmu. E, tako, da ne bi skozi zadnja vrata e, subvencionirali tehnologiji, ki jih želimo odpraviti. To je treba imeti pred očmi, ko sedaj prehajamo na takšno e, proizvodno energije, za katero bomo lahko dosegli okoljske cilje. Hvala lepa, Moli Scott Kato. Hvala lepa. Prihajam iz Britanije, predstavljam eh, jugozahodno eh, Anglijo, kjer je veliko finančnih služb. Eh, včeraj sem slišala govor gospoda Barnjaja ki je dejal, da bodo eh, na, da, eh, torej, naše finančne družbe ne bodo mogle več spobodno trgovati z evropskimi eh, podjetji. Torej, to me tudi ni presenetilo, ampak to je bilo včeraj mm, zelo jasno izrečeno. Gospod Barnje je zelo jasno povedal sledeče ne bo ambicioznega partnerstva brez skupne osnove na, za, na področju dumpinga, varne hrane, socialnih in okoljskih standardov. Torej ne gre samo za pravila in zakon, gre za družbene izbire glede prehrambenih okoljskih standardov in pa eh, stabilnosti. Verjetno se s tem vsi strinjamo. Um, vi ste sprožili um, Eh, preiskavo v Združenem kraljestvu in implicirati ste, da je Združeno kraljestvo vse kršilo eh, pravila glede državnih eh, subvencij in da imamo tukaj nepravično davčno, da, ne, davčen režim. Posledice se bodo kmalo čutile. Torej, govori, eh, eh, eh, britanska ministerska predsednica je dejala, da si eh, želimo eh, globoko in dobro partnerstvo. Ali lahko pričakujem, da bo na črnem seznamu davčnih vas pristalo tudi kar precej eh, eh, ozemelj Združenega kraljestva? In Torej, treba je uh, rešiti vprašanje davčnih režimov tudi teh um, čezmorskih uh, britanskih ozemelj. No will, or... Nihče uh, se ne more ne strinjati za gospodom Barnjajem, kajti to je posem smiselno. Enaka pravila bi morala veljati za vse. In to je dvosmerna cesta tudi za podjetja Združenega kraljestva. Tudi ta ne smijo naleteti na uh, izkrivljeno konkurenco, ko sodelujajo z evropskimi podjetji. Torej, pravzaprav je to v skupnem interesu, da bi imeli uh, enaka pravila za vse. Zato um, Eh, to jasno izhaja iz sklepov aprila, namreč to je mandat za, pogaja, za izpogajanje sporazuma z eh, Združnim kraljestvom. Mi smo sprožili to preiskavo glede eh, izjeme finančne skupine, kajti obstajajo razloge za skrb. Seveda je to paradoks. Imamo dobro zakonodajo, ki ima dober namen, ampak vsebuje izjemo. In to nas je nagnilo k razmišljanju. Potem pa smo izvedli začetno preiskavo in potem smo postali res zaskrbljeni. In upam, da bomo lahko zaključili ta primer, eh, kar se da kratko, kar se da hitro, upajmo, da pred Brexitom, ampak eh, videli bomo še, ali bomo lahko tako hitri. ne vem, kako bo s črnim seznamom davčnih eh, oaz. Eh, gospod Moskoviči dela na tem. Eh, on dela zelo intenzivno na tem, da bi to lahko objavili pred Božičem. To, da nimam nobenih konkretnih podatkov o tem, kako to napreduje, tako da vam ne moram odgovoriti na vprašanje, se opravičujem. Gospod Anemans. Hlami. Govoril bom nizozemsko, če dovolite. Eh, rad bi zastavil vprašanje v zvezi z rajskimi dokumenti. O tem ste govorili v eh, Parizijan, v intervjuju. Dajali ste, da je ta škandal potreben elektrošok, eh, zato da bi eh, izvajali reforme. Kajti po teh razkritjih eh, so postali ljudi zelo besni in to je bil motor za odločitve v Evropskem svetu. Konec citata v Belgiji pa je um, eh, sprožilo precejšen nemir to, kar je bilo objavljeno v teh dokumentih. Kajti belgijska država oziroma uh, je eh, solastnica uh, nekega podjetja uh, na. Um, uh, nekje v, na britanskem ozemlju in so financirali so um, določene stvari. Ali, se, ali to poznate? Torej, če potrebujemo rajske dokumente kot uh, elektrošok, potem uh, to tudi nekatere um, zelo zadeva. Uh, naprimer, uh, belgijski kralj. Uh, Torej, ali boste zagotovili to, da eh, se bodo eh, ti šoki uporabili za to, da bomo lahko zaščitili belgijske državljane s pričo dejstva? da je belgijska država udeležena pri uh, dejavnostih uh, slamnatih podjetij. Uh, prezgodaj je eh, za odgovor. Sedaj smo v postopku, ko eh, pregledujemo eh, podatke izraelskih dokumentov. Če bomo našli razlog za zaskrbljenost, potem bomo odprli nove primere. Uporabila sem zelo oster jezik, kajti mislim, da to je zelo pomembno. Pomembno je, da državljani vidijo, da. Eh, ne samo nekatere oziroma številne družbe plačujejo davke, ampak da morajo vse družbe plačevati davke. Eh, torej, eh, državna podjetja se morajo včasih boriti in trgovati na trgu, včasih pa se morajo boriti tudi proti multinacionalkam. In sedaj uh, lahko na nek način eh, povežajo. To je zelo pomembno. To je pomembno za enaka pravila za vse in pa za konkurenca. To pa je pomembno tudi za eh, družbeno pogodbo, torej za poslovanje v družbi. Če želite poslovati v družbi, potrebujete ceste, digitalno infrastrukturo, usposobljene ljudi, potrebujete stranke. In eh, družba mora imeti možnost, da vlaga v infrastrukturo, v zdravje, Eh, v družbo in um, tako lahko prispevate ka državi, kjer poslujete. No, nisem prepričan, če vam je tolmačenje preneslo moje vprašanje. Belgijska vlada sodeluje pri fiskalnem ustroju, ki uh, vlaga v high phone na uh, britanskih. Uh, Ja. Kako se reče tem otokom? Na, deviski, na deviških otokih. In uh, morda bi zadeva lahko prišla tudi pred sodišče. Torej, sicer vas podpiram pri vseh drugih eh, zadevah, kar se tiče rajskih dokumentov. No, potem pa se vrnima na, vrnima na začetku, kajti prezgodaj je, reč, pre, prezgodaj je za takšen odgovor kajti sedaj bomo zadeve zelo natančno preučili. Vša, vsak ima pravico do dvoma, biti moramo zelo gotovi, preden ukrepamo. O tem so razpravljali v belgijskem parlamentu. Ja, predsedujoči je eh, govornika prekinil. Gospod Hejs. Et. Eh, Najlepša hvala, predsednik, in uh, lepo pozdravljena, gospa Festager. Izpostavil bi vprašanje, ki zelo skrbi mm, okrožje, iz katerega prihajam. To je povezano z neposrednim vplivom na Irsko banko glede hipotekarnih eh, posojil. Gre za posojila, ki jih deloma upravlja tudi ECB in številni irski državljani so prejeli zelo slabe obrestne mere. Tako da me zanima, kako je s konkurenčnostjo. Ali je tu prišlo do koteskega vedenja irskih bank? Ali je to primer um, protimonopolnega delovanja z vaše strani? ali so irske banke preprečile vstop novim akterjev na trg. 25. oktober smo poslali dopis glede tega vašem generalni direkciji in navedel sem dva primera avstralskih eh, bank Lombardi primer iz leta 2002 in še druge primere iz leta 2016, v katerih primerih je vaš generalni direktorat ukrepal. In eh, zahvalil bi se vam za odgovor, ki sem ga prejel ta teden. Izpostavili ste hude obtožbe. In dejali ste, da skupaj z generalno direkcijo spremljate trenutno stanje. Dejali pa ste, da gre za ravnanje, ki je omejeno na Irsko in da je verjetno bolj primerno, da nacionalni. Irski organi za konkurenco preučijo te primere. Tako da bi zastavil vprašanje, ali je to primeren način, ko gre recimo za banke znotraj enotnega nadzornega mehanizma. V nekaterih primerjih je vaš eh, GD moral so podpisati ukrepe za namene dokapitalizacije. Tako da me zanima, kaj si želite. Ali potrebujete nove dokaze? Dokaze tistih, ki so izgubili v teh primerih. Je tisti to tisto, kar je treba predložiti vašemu gedeju. To je zelo pomembna točka, tu je treba najti resnico in mislim, da je treba to obravnavati z vidika konkurence in vi ste dobro podkovani na tem področju in imate dovolj pooblastil za preiskave. Um, said, uh, as... Kot ste dejali, so to zadeve, ki jih jemljemo zelo resno. Tu vplivamo na posamezne družine, na njihov razpoložljivi dohodek, na vprašanje, ali lahko svoj dohodek porabijo samo za odplačilo posojila ali ne. V številnih primerjih eh, odplačilo posojila znaša znaten delež eh, prihodkov neke družine. Tako da gre tu za elemente, ki posegajo vsakodnevno življenje naših državljanov. Pri svojem delu si prizadevamo za to, da bi najprimernejši organ opravljal preiskave. Tako da ne gre za to, da se ne bi radi spuščali v to. Prav obratno, preučujemo, kdo je najbolj primeren za takšno preiskavo in kdo jo lahko opravi najhitreje. Tu gre za vprašanje prizadetega trga. Ne gre toliko nujno za vprašanje tega, ali gre za zasebne stranke ali evropske stranke, temveč gre za vprašanje prizadetega trga. Hipotekarni trgi v Evropi so zelo različni. Veliko različnih tradicij je in različnih nacionalnih zakonodaj, ki opredeljujejo delovanje različnih hipotekarnih trgov. Zaradi tega bi dejala, da je zelo pomembno tu sodelovati z irskimi organi za konkurenco, ki imajo neposreden dostop do informacij, ki jih potrebujejo. Vedno pa se bo našel kdo, ki bo dejal, da se mu ne zdi pravično to, kar se je zgodilo in da bi rad prijavil nepravilnost. Pomembno je, da mu to omogočimo. Ne vem, ali irski organi imajo to možnost na voljo vsi pa imate možnost, da se poslužite instrumenta komisije za namene prijavljanja nepravilnosti. Ta instrument vam omogoča anonimno prijavo nepravilnosti pri GD za konkurenco lahko navedete, kaj ste opazili in navedete dokaze. Na to pa to pomeni sprožitev postopka bodi si prek nas ali pa prek nacionalnih organov v primeru, da je prizadeti trg nacionalni. Spremljamo te trge, kajti finančni trg po krizi je za nas zelo pomemben. Sprejeli ste veliko zakonodaj za to, da bi spremenili finančni trg, za to, da bi bil ta bolj skrben in bolj primeren. Morda nekolik, tudi nekoliko bolj dolgočasen, saj iz vidika delovanja na tem trgu. Zakakor smo zaželeli zagotoviti natančnejše spremljanje. Če imate na voljo dokaze z vidika konkurence pri tej zadevi, da to na nek način izpostavite. Ponosni smo na načelo zaupnosti, ki se ga držimo, tako da vam lahko zagotovimo, da bodo vsi podatki, ki jih posredujete, varni. Tako pa bomo lahko tudi razmislili o najboljšem načinu obravnave tega primera. Hvala. Borsani. Najlepša hvala, Tibor Sani. Uh, much, Najlepša hvala, Gospod predsednik, če komisarka nima nič proti, bi nadaljeval z argumentacijo, ki ste jo navedli glede nekaterih eh, vprašanj, o katerih smo govorili pred eh, par trenutki. Odbor Agri, kot veste, je oblikoval splošno razumevanje glede kolektivnih dejavnosti organizacij proizvajalcev, vključno z načrtom ko gre za pogajanje o prodaji prek pogodb. To je nujno z vidika doseganja ciljev skupne kmetijske politike. To je zapisano tudi v pogodbi o delovanju Evropske unije. Zaradi tega bi moralo biti to izuzeto od uporabe eh, znanega člena 101 pogodbe. Seveda razumemo, da pri izvajanju teh eh, skupnih dejavnosti gre za prizadevanja za izboljšanje konkurenčnega položaja kmetov. Nekaterih izjem, koliko razumemo, niste uporabili v največji možni meri. Tudi prihaja do pomankanja jasnosti teh pravil in do njihove neenotne uporabe. Zato organizacije in Evropska unija niso zagotovile dovolj pravne gotovosti kmetom. Uredba Omnibus bo morda poenostavila in pojasnila pravila glede organizacije kmetov. Okrepila bo tudi moč organizacij proizvajalcev. pri tem je treba upoštevati specifično naravo kmetijskega sektorja, ko gre za konkurenčna vprašanja in to je izpostavil tudi kolega Sand. Takšno je trenutno stanje. Zanimajo me vaši komentarji glede tega področja. Hvala. Well, is, it's, it's very uh... Zelo težko bi rekla karkoli glede predlaganih sprememb, kajti ocena učinka ni bila pripravljena, tako da ne vem, ne vem, kako bo to delovalo. Ne vem, ali bomo s tem stvari poenostavili. pod taktirko predsednika Junkarja in eh, pod taktirko prvega podpredsednika gospoda Timmermansa smo se trudili, da bi pripravili visoko kakovostno zakonodajo, tako da bo jasno, kako zadeve delujejo. To izvira tudi iz naših nalog kot so zakonodajalcev. In kar se tiče sprememb omnibusa, ne vemo. Ocena učinka ni na voljo, tudi ja, do javnega posvetovanja ni prišlo. Kar pomeni, da ne moremo zagotovo trditi, da je to v interesu morda malih kmetov ali da je to v interesu vseh potrošnikov. Ne vemo, ali je to najboljši način, da proizvajalcem omogočimo, da pridobijo večjo moč v verigi vrednosti. Ko sem odgovarjala gospe Lopes, sem dejala, da je zelo pomembno, da okrepimo proizvajalce. Ti morajo biti bolj močni v verigi urednosti, obenem pa jih ne smemo omejevati. Morajo imeti možnost pogajati se glede uklapljanja v verigo. Predlog predvideva zelo omejeno vlogo za organe za konkurenco. Namen je bil omogočiti prav prej omenjeno izbiro. V preteklosti je bilo zelo težko tistim kmetom, ki so imeli drugačne zamisli, ki so zadeve želeli izpeljati drugače, ki so želeli pripraviti organizacije proizvajalcev v odnosu do velikih monopolnih eh, akterjev na trgu. In tu so jim organi za konkurenco lahko pomagali, lahko so posegli v situacijo. Kot rečeno, spoštujemo sprejete odločitve, ampak žal na vaše vprašanje ne morem odgovoriti. Ne vem, ali gre za poenostavitev in ali bo to dejansko učinkovalo, ali bomo s tem res lahko dosegli na trgu tisto, kar želimo, torej okrepiti proizvajalce, obenem pa je dati svobodo, da lahko oblikujejo organizacije proizvajalcev, če ugotovijo, da bi bilo prav, da se združijo z drugimi. To so moji pomisleki. Upoštevati je treba torej postopek in eh, trialog, ki poteka s parlamentom in svetom. Trudimo pa se, da bi pri predlogih, ki vam jih predložimo, predložimo dobro premišljene predloge skupaj z ocenami učinka na podlagi javnih posvetovanj. Tako da je jasno pri vsakem predlogu, kaj želimo doseči in koga želimo ukrepiti. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Martušelo. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred približno desetimi meseci je Evropski parlament sprejel letno poročilo o politiki konkurence Evropske unije. To poročilo je imelo 183, je vsebovalo 183 priporočil Evropske komisiji. Zanima me, koliko izmed teh eh, priporočil eh, ste sprejeli? Lahko točno navedete, katera priporočila ste sprejeli. Eh, Kaj ti sedaj pripravimo novo letno poročilo in zato nas zanima, ali zgolj izgubljamo čas, ali upoštevate ta naša poročila ali ne. Od teh 183 priporočil, koliko ste jih sprejeli in katera. In še eno vprašanje. V Italiji poteka razprava o možnosti eh, koncesij eh, za eh, obalna mesta. In določene italijanske regije o tem odločajo samostojno, kajti menijo, da je to v njihovi pristojnosti. Zanima me, eh, v čigavi pristojnosti je to področje, v pristojnosti države ali regije, kaj ti eh, zdi se, bo, da bo nastala velika pravna zmešnjava. Would you, would you what it was, what... Bi lahko ponovili, za kateri sektor je šlo, ko je šlo za odstopanja? ko ste dejali, da se regije same ukvarjali s temi zadevami? Gre za koncesije za obaljna mesta. 28. oktobra je eh, vlada sprejela delegiran zakon. Uh, on, on question, uh, number... Glede prvega vprašanja, glede števila priporočil in glede tega, ali naj jih upoštevamo, naj jih jemljemo kot eh, navdih ali ne. Ne vemo, zakaj gre pri tem poročilu o konkurenčnosti. Samo poročilo ni glavni proizvod. Za nas je pomemben tudi postopek priprave poročila. V tem postopku Mislim, da smo vedno v zelo tesnem stiku s poročevalcem in poročevalci v senci. Tako izvemo več o samih zamislih, o načinu razmišljanja, o čem teče beseda in kaj so prednostne naloge. Zato ne pripravimo neke tačo, točkovnice in ne želimo samo odkljukati nekaterih okn zaradi tega, ker so področja želo, zelo različna si in uh, nimajo enake teže. In ne želim uh, sedaj prednostno dajati podarka lažjim vprašanjem uh, na račun tistih, ki zahtevajo nekoliko več poglabljanja. To ni primeren način sodelovanja. Sodelovanje na podlagi pogodbe je predvideno na določen način. Mislim pa, da smo spostavili način dela, ki nam omogoča veliko tesnejše sodelovanje s parlamentom in člani tega odbora in skupino za konkurenco, vsaj v primerjavi z določbami iz pogodbe. In to se mi zdi dobro. Na ta način lahko veliko tesneje sodelujemo z vami kot predstavniki državljanov. Seveda, če se vam to zdi pomembno, se z veseljem na to odzovem tudi v pisni obliki. Pri vsem skupaj se mi zdi pomembno, da upoštevamo postopek, da v tem postopku lahko ugotovimo, kaj je pomembno in kaj lahko prilagodimo. To je za nas tisto, kar je pomembno. In po mojem mnenju, nikoli ne tratimo moči, če se trudimo, da bi dosegli najboljše. Torej, zagotavljanje spoštovanja pravil eh, za konkurenco v interesu naših državljanov in držav članic. Glede urejanja teh področji, to lahko počnejo same države članice. V nekaterih državah članicah gre za decentralizirane eh, regije in včasih gre za druge elemente znotraj države, ki to urejajo. Države članice to lahko torej urejajo same in upoštevajo pri tem temeljna načela konkurence in eh, izvrševanja konkurence. ne gre nujno za vidik eh, spremljanja in nadzora strani Bruslja. Brusel ne narekuje, kako naj se to oblikuje. To ne velja niti za državne pomoči, niti za druga, druge instrumente, ki zagotavljajo, da je trg eh, prilagojen potrošnikom. Šlo je za direktivo Bolkenstein, kateri, pri kateri se je zastavilo več to vrstnih vprašanj. Sedaj pa ni nagil. And... Najlepša hvala, predsednik, in lepo pozdravljena, komisarka. Samo dve pripombi bi podala, kajti vsa, na vsa ostala vprašanja ste že odgovorili. Gre za davčna vprašanja. Omenili ste, da pravila države ne pomoči omejujejo pristop na tem področju na obravnavo vsake posamezne zadeve. In mislim, da je v tem težava. Ne moremo oblikovati uh, pravičnejšega davčnega sistema, če se lotevamo zadev po posameznih primerjih. Naj navedem primer. Omenili ste že davčne oaze na črnem seznamu, ampak dobro bi bilo, če bi pripravili veliko bolj strukturiran pristop. Poglejmo si sektor revizij, o tem niste spregovorili. Če dalje več vprašanj in pozivov k obravnavi tega področja smo slišali, revizori igrajo pomembno vlogo pri olajševanju uporabe schem za izogibanje obdavčitvi. Mar ne bi menili, da bi morali z pravnega vidika javno ločiti elemente re, davčnega revizorstva od uh, služb davčnega svetovanja. Potem pa gre še za drugo vprašanje, ki je ločeno, gre za velik vpliv uh, podjetij na področju informacijskih tehnologij. Dejali ste, da konkurenca pomaga pravilno oblikovati globalizacijo in zelo jasni in glasni ste bili, ko ste dejali, da moramo ohraniti delovanje notranjega trga. V Združenih državah sedaj demokrati to izpostavljajo v okviru svoje prihodnje predvolilne kampanje. Pravijo, da bi morali pripraviti orodje za konkurenco, ki bi lahko obravnavala IT podjetja. Pa tudi, ko se obrnemo na vzhod, vidimo, da vznikajo številna podatkovna podjetja, kot so Alibaba ali pa Tencent, ki so pre prehitela Facebook kot eno izmed največjih podjetij na tem področju. In mislim, da se zadeve dogajajo, preden kot zakonodajalci sploh lahko se lotimo teh vprašanj? Nimamo dovolj časa. Ali menite, da bi bilo treba to urediti in da je smisel naprej omenjena ločitev? Uh, a... Glede zadnjega vprašanja, mislim, da gre za vprašanje ravnanja. Ko si pogledamo ravnanje velikih podjetij, Eh, vidimo, da načeloma ta podjetja spoštujejo načela konkurence. Na to pa še vedno imate možnost odločanja, kako boste stopili na trg in kako boste in inovacije predstavljali potrošnikom. Pred desetimi leti omenjena podjetja niso bila največja globalna podjetja. Ne vemo, kakšna bo situacija čez deset let. Gospod Ferber, je prej omenjal prav to vrsten element. Kako lahko gospodarstvo, ki temelji na podatkih, eh, spodbuja konkurenco? Zavedati se moramo, da moramo prepričati, da bi podjetje, ki ima na voljo veliko podatkov, delovalo kot ovira za vstopanje na trg za nove akterje. Treba je zagotoviti, da bo trg še vedno odprt, kar pa je seveda paradoks. To pomeni, da če želimo odprte trge, moramo intervenirati. Če na trg ne bomo posegli, potem pride do tveganja, da bo trg propadel. Znajdemo se torej v situaciji, ko smo priča monopolnim situacijam, ki narekujejo delovanje na trgu. Glede vprašanja oblikovanja pravičnih davčnih režimov. Prav imate. Pristop na podlagi posamezne zadeve pri državni pomoči ne bo prispeval k rešitvi. To je jasno. Zato je komisija zauzela celovit pristop. Vprašali smo se, kako se zadeve lotiti na strukturiran način, kot ste dejali tudi vi. V primerih državne pomoči Seveda najprej zagotovimo, da spoštujemo pogodbe in da ne pride do neupravičenega dodeljevanja prednosti. In upam, da bo to služilo kot navdih. Primera Fiat ne moremo spremeniti, kajti Luksemburg je spremenil pravila glede financiranja podjetij in tudi Cipar je storil enako. Spremenili so pravila glede financiranja podjetij in na Irskem so spremenili ureditev za dvojne strukture na Irskem. Tako da bodi si države članice spreminjajo pravila na lastno pobudo ali pa se to zgodi zaradi strukturiranega pristopa, ki ga ponavadi vodi kolega Pierre Moscovici. Vprašati pa se je treba tudi, kdo je omogočevalec takšnih schem. Te scheme so zelo za pletene. Ne bi negativno sedaj govorila o vodstvenih delavcih, ker niso vedno nujno prisotni ob sklepanju takšnih dogovorov. Gre za davčne svetovalce in druge strokovnjake, ki so usposobljeni na tem področju. Rekla bi, da imate tudi vi odgovornost, da opozorite pristojne organe v primeru, da ugotovite obsežno izogibanje obdavčitvi. To je zelo pomembno za zagotavljanje odprtosti in eh, transparentnosti. In to je strukturirani pristop. Seveda pa to pomeni, da mora vsaka država članica sodelovati z nami, zato da do takšnega postopka pride. V preteklih treh letih smo že videli primere tega, ampak treba je storiti še več. Veliko zakonodajnih aktov še ni sprejetih, recimo glede skupne konsolidirane davčne osnove za prihodke od eh, podjetij. Mislim, da je treba zagotoviti tudi poročanje po posamezni državi. Zagotoviti je treba transparentnost. Tako se bodo zadeve začele spreminjati. Drugače bomo imeli še več eh, objav, kaj ti državljani bodo želeli izvedeti, kaj se dogaja. In, uh, objave, razkritja bodo prispevala k razumevanju tega, kaj je treba spremeniti. Ampak eh, na koncu lahko uspešnost eh, posameznih eh, predpisov lahko preverimo samo v praksi. Nacionalni organi imajo na voljo dovolj znanja in lahko najamejo potrebno osebje za to, da izkoristijo nova orodja in uporabijo novo pridobljene podatke. In to je zelo pomembno. Vsak zakonodajalec mora to spoštovati. Ko je sprejeta zakonodaja in že to težko zagotoviti, je treba zagotoviti tudi uspešno izvajanje zakonodaje. Na tem bomo še naprej delani. Gre pa pogosto tudi za vprašanje soglasja svetom, kar pa pomeni, da parlament ne bo sedel križem rok. Poglejte samo na delo, ki se upravlja v odborih in eh, danes, tule. Mislim, da je to delo zelo pomembno pri ugotavljanju, ali se zakonodaja ustrezno izvaja in ali je to v koristi davkoplačevalcev. Hvala. Hvala. Werner Langen. Najlepša hvala, gospa komisarka. Zelo hvaležen sem vam za vaše zadnje odgovore. Po izkušnjah odbora Pana in um, tax 1 in 2, opažamo, da države članice niso najbolj pripravljene obravnavati posamezne eh, zadeve. In eh, naknadno se je potem tudi pritisk na vas večji, pritisk glede zagotavljanja harmonizacije, zato so bile predlagane tudi spremembe. Predlago bi, da torej poleg posamečnih primerov, ki jih je veliko, saj na podlagi panamskih dokumentov in rajskih dokumentov, bi vas pozval, da se odrečete svojemu oklevanju glede oblikovanja črnega seznama, čež da je zato pristojen kolega Moskovisi? Prosil bi vas, da v prihodnje na področju konkurence razmislite tudi, kako bi že lahko vnaprej obravnavali takšne primere. Potem ex ante odobritve subvencij tudi za primer um, kitajskega vlagatelja v eno izmed letališč. 100 milijonov eh, subvencij je bilo dobrenih do leta 2020 na podlagi nepoznanega poslovnega modela in na podlagi navedb eh, delovnih mest, eh, ki jih komisija ni preverila. Na voljo je samo 2000 delovnih mest, v dokumentacije pa je bilo moč prebrati 11000, tako da tega niste niti preverili. Kako je torej s predhodnimi odobritvami? Naslednje, kar bi izpostavil, so, je dolžina postopkov. Lufthansa in Air Berlin, o tem ste že govorili. Če bo datum 4. december oveljav, lahko s tem shajamo. Trenutno je prizemljenih 120 letališč eh, Air Berlina zaradi tega, ker še ni bila podana zadnja odločitev strani komisije. In sam sem v praksi iz Frankfurta v Berlin ugotovil, da letijo Boeingi 474 vsako uro zaradi tega, ker tega ne moremo kompenzirati z izpadom letov eh, Air Berlina. In glede Ryanaira, na njih nam moramo računati. Piloti niso na pogodbah, lahko zapustijo podjetje, tako da sploh niso konkurenčni. In še zadnji primer, o tem sem vam tudi poslal dopis. Gre za mm, strukturno naložbeno stranko iz Porenja Falške. Kolega Anemas je to tudi izpostavil. Gre za slamnatno podjetje, ki se izdaja kot pokojninsko podjetje in zdi se mi, da je to velik škandal. Prosim vas, da ta primer preučite z vidika konkurence. Um, Kje naj začnem? Glede zadnjega primera zadeve preučujemo, ampak nimam najnovejših uh, informacij. Na to se bomo vsekako še vrnili. Glede vprašanja, glede obdavčitve, tako da zaključim s tem. Prizadevamo si, da bi dosegli situacijo, ko bi lahko podajali boljše usmeritve treba je najprej preučiti primere, preden lahko podamo smernice. Najprej preučujemo posamične primere, na to pa lahko na koncu rečemo, kako pristopati k stvarim. Včasih ljudje tarnajo, da je vse novo, da so interpretacije nove, vendar naj rečem, da to ne drži. Tudi v preteklosti smo podajali smernice, tudi v preteklosti je sodišče, recimo leto 2008, podajalo smernice glede oblika davčne pomoči. Če, davčna, če gre za davčne olešave, je to tudi oblika davčne državne pomoči. Seveda pa lahko pride do situacije, ko prihaja do trgovanja znotraj holdinga. In če želite biti na varnem, kar se tiče državne pomoči, potem uporabite mm, tržne cene in to naj velja tudi za sprejemanje davčnih eh, dogovorov. To so torej zanesljivi podatki, ki jih lahko uporabljajo davčni svetovalci in tako lahko zagotovimo, da bodo na varnem. Opažamo v številnih eh, tovrstnih primerjih v drugih državah, da je vse v redu in da ni težav bi pa rada izpostavila, da je na voljo že veliko znanja. Tu ne gre za neraziskano področje, kaj ti v primeru nekaterih držav članic nimamo nikakršnih pomislekov zaradi tega, ker zelo dobro in natačno upravlja svoje delo. Glede na lož po letališča. Govorim seveda o velikih letališčih lahko uberemo običajni postopek priglasitve in sprejetje odločitve strani komisije. V primeru manjših letališč, kot je Berlinsko, pa lahko uporabijo države članice sedaj eh, uredbo o skupinskih izjemah. To smo že uporabljali za mala regionalna letališča in mala pristanišča, recimo, ko gre za sprejemanje posameznih odločitev v to vrstnih primerjih. Uredba o splošni izjemi pravi, da lahko to pravilo uporabite, če upoštevate takšen recept kot pri naložbeni pomoči. Glede sprejemanja odločb na podlagi uredbe o splošni izjemi, pa izvajamo tudi naknadno spremljanje. Preučimo posamezne primere, da bi videli, ali zadeve delujejo primerno. Tu pa gre tudi za pristojnosti držav članic. Ko predvidimo uporabo sredstev, sicer lahko ne, pri, ne pridemo v težave v odnosu do državljanov, lahko pa v odnosu do komisije. Včasih je zadeve enostavne izveste mimo komisije. Tudi to je možno. Nisem seznanjena sicer s primerom ki ste ga navedli vi, s primerom, ki se nanaša na Kitajsko, ampak naj pa povem, da imamo pri komisiji na voljo novo orodje za spremljanje oziroma nadzor nad naložbami. Mislim, da je dobro, da smo seznanjeni, kakšna sredstva prihajajo v Evropsko unijo in kakšna izhajajo iz nje. Imamo tudi orodja za zaščito trga. Na voljo je torej tudi instrument za spremljanje naložb in prejšnji teden sem bila prav na kitajskem zato, da bi ugotovila, kako memorandum o razumevanju napolniti z vsebino, kako pripraviti strukturirana dialog glede državne pomoči in subvencij. Tako da bo bolj jasno, kako je z pravično konkurenčnostjo močnostjo na tem področju. In glede Air Berlina, zakaj se je trg spremenil? Zato, ker je to podjetje postalo nelikvidno. Ni šlo zaradi, tu zaradi čakanja na odločitev komisije. Ne, Air Berlin je bankrotiral, zato so letala prizemljena, zato se je trg spremenil. In zato menim, da prihaja tudi do spremembo ceni. Do spremembo ceni pa pride zaradi odločitev podjetja tistega podjetja, ki še vedno leti. Lahko m, mm, predvidimo izjeme v primeru najema letala skupaj s posadko, zato da bi m, mm, podjetje še vedno lahko delovalo. To smo predvideli v primeru najema letal strani Lufthansa. To smo lahko zagotovili, ne da bi presegale jasna pooblastila. Ampak zaradi bankrota so omenjena letala na tleh. Sedaj pa prvo šperes. Najlepša hvala. Veliko vprašanj je bilo že eh, zastavljenih, niste pa še nič povedali o McDonald'su. Mali me lahko poveste, eh, kako zadeve stojijo. Eh, poleg tega vaše, eh, vaše službe opravljajo tudi preiskave o eh, bankah. Ali lahko poveste kaj več o tem? In potem imam še eno horizontalno vprašanje, ki se veže na državni dolg in pa mednarodno konkurenco. Doslej smo se veliko ukvarjali z združitvami in z uh, nakupi, uh, ampak uh, potrebno je upoštevati tudi druge vidike konkurence. In vidimo, da uh, na teh drugih uh, področjih uh, ni lojalne konkurence zaradi tega, ker uh, lahko države izven Evropske unije zagotavljajo visoko državno pomoč. Zato me zanima, eh, kako se te zadeve obravnavajo na mednarodni eh, ravni in kako eh, to obravnavate v sporazumih, ki jih podpisujemo z tretjimi državami. Kako se s tem ukvarjate pri politiki konkurence? Uh, of, uh, of uh... Drugi del vprašanja. Eh, me še enkrat zanima, eh, ne gre za zadnje vprašanje in tudi eh, ne za prvo vprašanje, ampak za PSD2. Uh. <laughs> Ne bi smela vprašati. Dve, tri minute, kaj ti tolmači nas bodo zapustili ob 18.30, točno nimam uh, novic o PSD2, uh, eh, ampak k temu se lahko kasneje vrnemo. McDonald's še zmeraj preizkujemo. Izkazalo se je, da je zadeva precej bolj zapletena, kajti upoštevati moramo tudi uh, odnose z uh, pogodbami o dvojnem obločevanju. Tukaj gre za mednarodne pogodbe ampak eh, k temu se bomo seveda, eh, s tem se bomo seveda še naprej ukvarjali in skušamo napredovati, kar se da hitro, kar pa zadeva državno pomoč. Eh, to je za nas zelo pomembno. Kot sem povedala, sem bila na kitajskem pretekli teden in Kitajski, so se, kitajski trg se je odločil, eh, da bo izvedel pregled eh, oziroma mehanizem pregleda lojalne konkurence. In sicer eh, tako na državni ravni, kako tudi na ravni posameznih provinc, torej proučujejo zakonodajo in ugotavljajo, kako vpliva na konkurenco na trgu. To je zelo pomembno izhodišče za nas, kajti. Eh, na ta način eh, lahko podpišemo memorandum o razumevanju in eh, strukturirano razpravljamo o državni pomoči. Jaz sem bila na kitajskem zato, da bi se odločili, s katerim sektorjem naj bi začeli, kaj bi si morali ogledati. Torej šlo je za vsebino. Kaj ti, če govorimo o financiranju, je seveda finančni sektor samoumevna izbira tudi eh, mi lahko veliko ponudimo, ko gre za državno pomoč. 700 eh, eh, milijard evrov za finančni sektor, torej nikakor ne vklevamo pri državni pomoči v Evropski uniji, to je potrebno priznati. In mislim, da je to zelo pomembno, kajti če bomo uspešni, Eh, če bomo dosegli prizadevanje na obeh stranih, bomo dosegli novo preglednost. Eh, to eh, ne bo rešeno čez noč, ampak pomembno je, da s tem delom vsaj pričnemo. V svetovni trgovinski organizaciji smo že dosegli določen napredek, vendar pa je tudi to zelo, zelo dolgo trajalo. Eh, odločili so se ukiniti eh, subvencije eh, na izvoz. Ta razprava je trajala 15 let. In to je tudi razlog za to, da sodelujemo z kolegi v GD za trgovino, tako da vsaj pričnemo z razpravo, tudi ko sprejemamo večstranske trgovinske sporazume v južnokorejskem sporazumu imamo to, v sporazumu z Kanado, v trgovinskem sporazumu s Kanado, kajti za nas je pomembno, da eh, nekako razbijemo ta tabu državne pomoči in da smo odkriti, ko gre za državno pomoč. Kajti na določenih področjih je državna pomoč upravičena, na drugih področjih pa predstavlja veliko uviro lojalni konkurenci. Kajti uh, želimo mm, možnosti zagotavljanja sredstev za eh, inovacije, za eh, majhna podjetja, eh, za nepremičninski sektor in tako naprej. Torej, zatem se je potrebno soočiti tako, da bomo omogočili lojalno konkurenco. Nismo še tam, vendar pa smo vsaj začeli in začeli smo na strukturiran in izjemno konkreten način. Le na ta način uh, bomo lahko uh, zbrali ustrezne informacije in na ta način uh, bomo lahko bolj organizirali tudi področje javnih naročil, ko bodo države članice sprejele uh, najboljšo ponudbo, uh, ki bo hkrati upam, da zagotavljala tudi najvišjo kakovost, uh, potem to. Uh, ne sme biti problem za vsa druga podjetja in davkoplačevalci ne morejo zagotavljati sredstev. Hvala lepa, komisarka, za to zelo zanimivo in pa koristno uh, izmenjavo mnen. Mislim, da smo se ukvarjali z številnimi temami in ta razprava se bo zagotovo nadaljevala. Zahvaljujem se tudi tolmačem. Zares moramo zaključiti. Naslednja seja bo v četrtek. In sicer ob 8.30 eh, gre za skupno sejo eh, odborov Ekon in pa Budget e, in potem ob 9.15 bomo začeli z redno sejo. Hvala lepa.